bonjour et bienvenue à tous. Nous débutons notre réunion par l'adoption. Pozdravljeni. Če oseda začnemo, najprej bomo sprejeli dnevni red. Ali ima kdo kak komentar, kakšno pripombo v zvezi z osnutkom dnevnega reda? Ne, v redu, potem je dnevni red sprejet. Sedaj bomo sprejeli zapisnik se je 27. in 28. maja. Ima kdo kak komentar v zvezi s tem? Če imate kak komentar, vas lepo prosim, da navežete stike s sekretarjatom pred koncem zasedanja, drugače bo zapisnik sprejet. Sedaj pa potrditev sklepov in priporočil koordinatorju. Zasedanje je bilo 28. maja 2013. Podati moram svoj komentar v zvezi s tem, kar zadeva izmenjavo mnen v zvezi s predlogi sprememb in v zvezi s pogoji, kako bomo vlagali predloge sprememb, se mi zdi, da obstaja vrzel med odločitvijo koordinatorjev in rezultatom pisnega postopka, ki je potekal kasneje, zato da bi se izognili nesporazumom, predlagam, da to točko vrstimo na dnevni red za naslednje zasedanje. Da se to ne bi več dogajalo, mislim, da bi morali storiti tako kot običajno. Občutljiva vprašanja ne bomo obravnavali v pisnem postopku, ampak z razpravo na sestanku koordinatorjev, in tudi v pisnem postopku ne bi smeli več odpirati vprašanj, za katera smo se že dogovorili na sestanku koordinatorjev. Nekaj še želim povedati in sicer v zvezi z sporočilom predsednice. Gre za mnenje našega odbora v zvezi z poročilom o človekovih pravicah v Sahelu sama sem vedno menila, da ni mogoče govoriti o človekovih pravicah v Sahelu, ne da bi obravnavali dramatično stanje v Zahodni Sahari. Tam je zelo veliko kršitev človekovih pravic na obeh straneh. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak pakt Združenih narodov o državljanskih pravicah pravi, da je pravica do samo odločanja in samodoločitve temeljna človekova pravica. Zato človekovih pravic v Sahelu ne moremo obravnavati brez človekovih pravic v Zahodni Sahari. Vsako drugačno postopanje bi bilo napačno, zato prosim tiste, ki pripravljajo poročilo, da čim prej opravijo potrebne spremembe ali ima komisija kakšno sporočilo? Eno vprašanje imamo za Evropsko komisijo, to je vprašanje gospe Gres. Komisiji pa bom kar dala besedo, da odgovorijo na to vprašanje. Komisija, izvolite. Monsieur, gospod Tičan Matoš Kupa iz eh, Evropske službe za zonanje delovanje bo odgovoril na tole vprašanje. Hvala lepa za to, da ste mi dali priložnost, da odgovorim na vprašanje. Govoril bom o Gvineji Bisav. Evropska unija težko pritisne na Gvinejo Bisav zato, da bi zaščitili nacionalni park Varela imamo različne možnosti, naprimer lokalne predstavnike ali gospod Ramosorta, ki je predstavnik Združenih narodov. Ko bodo imeli ustrezno vlado, bo Evropska unija lahko zagotovila zaščito biotske raznovrstnosti in storitev za državljane. To bomo vključili v dialog. Medtem pa bomo preučili, kaj lahko lokalna civilna družba naredi v zvezi s tem. Gospa Grez, želite kaj dodati? Ne, v redu, hvala lepa. Sedaj pa točka sedem, to so izzivi dvostranskega sodelovanja na področju razvoja in razvojnega sodelovanja EU z vidika posameznih držav članic. V veliko veselje mi je pozdraviti tukaj Paskala Konfana ministrskega pooblaščenca pri francoskem ministru za zonanje zadeve pristojnem za razvoj. Hvala lepa, da ste nam na voljo danes. Govorili bomo o razvojni pomoči. Kot nekdani evropski poslanec parlament dobro poznate in uh, ker ste nekoč bili na naši strani, prav gotovo veste, kako pomembno je sodelovanje med vsemi akterji na področju razvoja in evropske zunanje politike. Dobri odnosi med parlamentom in državami članicami so zelo pomembni, seveda pa je zelo pomembno, da imamo dobre odnose tudi s svetom ministrov. Ključnega pomena je, da stvari dobro tečejo v Evropi. Pred kratkim smo sprejeli pobudo, da bi predstavnike držav članic povabili k nam, zato da spregovorijo o vprašanjih, ki nas najbolj skrbijo na področju razvoja. To je zelo pomembna tema. Še posebej je pomembno vprašanje financiranja uradne razvojne pomoči, kdo bo to financiral države članice ali Evropska unija. Obžalujemo, da nekatere države članice želijo zmanjšati pomoč in to niso tiste države članice, ki so najbolj prizadete zaradi gospodarske krize. Težko je. podcenjevati pomen medinstitucionalnega sporazuma v zvezi z večletnim finančnim okvirom, kajti to je ključnega pomena za sodelovanje in razvojno sodelovanje z državami AKP.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 se je odzval na vaše vabilo. Upam, da bodo v prihodnih tednih in mesecih sledili tudi drugi. Ključnega pomena je, da si izmenjamo mnenja in kot nekdanji poslanec, bil sem sicer v drugih odborih, delal sem v odboru Ekon in Intam. Kot nekdani poslanec torej vem, kako pomembna je tekoča razprava med nacionalnimi oblastmi in Evropskim parlamentom. To je zelo pomembno, če želimo pripraviti kohezivno politiko in koherentno politiko. Odgovornosti si delijo države članice na eni strani in Evropska unija na drugi strani. Po mojem mnenju je evropska zastava, do neke mere tudi francoska zastava in obratno. O tem bom povedal še več, ampak sistematično si prizadevam za to, da čim tesneje sodelujemo. Sem minister v Franciji, ampak vedno poskušam delati v skladu z Evropsko unijo. V Franciji dve tretjini razvojne pomoči, ki jo dajemo, teče preko Evropske unije. 20 odstotkov pomoči pa financira francoski davkoplačevalec. In ti dve številki kažete, do kolikšne mere je treba nacionalno razvojno politiko in evropsko razvojno politiko razvijati v harmoniji. Preden spregovorim o nacionalni in evropski politiki na področju razvoja, mislim, da moramo narediti najprej korak nazaj. Spregovoriti moramo o spremembah, ki se dogajajo v svetu, kajti to so spremembe, ki zelo vplivajo na razvojno politiko. Na koncu 70-ih in 80-ih smo bili v drugačnem svetu. Sedaj države OECD-a niso več glavne na geopolitični in ekonomski ravni, kajti tudi druge države nas bodo počasi ujele. Niso nas še ujele, ampak počasi nas bodo. To so tako imenovane države v sponu in države OECD. Te države zelo hitro napredujejo in to moramo upoštevati. Razvojno politiko moramo razvijati torej v tem kontekstu. To seveda vključuje določene izboljšave, pa vendar tudi nekatere izzive na socialnem, okoljskem področju in tudi na drugih področjih. S tem so povezani različni izzivi, zato mislim, da mora biti politika zelo dobro premišljena. Drugi vidik je vedno več težav v zvezi z globalnim segrevanjem. Svetovna banka je prejšnji teden pripravila poročilo na to temo. Poročilo v bistvu povzema rezultate prejšnjih poročil. Tam piše, da je glavni izziv za razvoj in glavno tveganje za varno preskrbo s hrano prav globalno segrevanje. Globalno segrevanje je tudi velik dejavnik pri smrtnosti otrok. Zato moramo pri razvojni politiki te dejavnike upoštevati. Oba dejavnika, tako globalno segrevanje kot tudi države v usponu. Pred nekaj več kot letom dni sem začel upravljati to delo in najprej smo imeli štiri mesece posvetovanj z civilno družbo, nevladnimi organizacijami in tako naprej, zato da bi zagotovili, da so naše politike prilagojene svetu, v katerem živimo. In še o nečem sem želel spregovoriti, to je vprašanje Malija. Predsednik C. Vprašanje Sahela in človekovih pravic ste omenili. To sicer ni nujno povezano z Malijem, ampak Mali je vprašanje, ki nas zelo zanima. In eh, v zvezi z razvojem izvajamo koordinirana prizadevanja za razvoj. Skupaj z Evropsko unijo in Francijo seveda. Ampak Francozi ravnamo na več ravneh. Gre za vojaško raven, o tem ne bom govoril, gre pa tudi za razvojno raven. V Augadoguju smo pred kratkim podpisali ta sporozum in tretji vidik mm, je razvojni vidik. Na vojaški ravni smo zasledili različne komentarje, v zvezi s tem, kakšne težave imajo države članice, kakšne težave ima Francija in kakšne težave ima Evropska unija. Ampak na področju razvoja dobro sodelujemo z Evropsko unijo. In to je zelo dobro. 15. maja smo prvič organizirali konferenco držav Donatork. Predsedovali sta Evropska unija in Francija in država članica in Evropska unija sta bili torej so predsedujoči, sodelovali smo zato, da bi mobilizirali mednarodno skupnost. Mislim, da je bila zadeva uspešna. Uspelo nam je zbrati 3,2 milijardi evrov eh, za prihodni dve leti, za razvoj Malija, za ponovno vzpostavitev administracije in tako naprej. Sedaj pa mora ta mednarodna skupnost poskrbeti, da se bodo obljube spoštovale. Tukaj bosta glavno vlogo imeli Francija in Evropska unija. Finančne obveznosti in tudi obveznosti, ki so si jih um, dovolili sprejeti malici. Gre za uh, oblikovanje uprave in tako naprej. Besedilo je bilo sprejeto na to temo v Bruslju pred nekaj meseci. Omeniti sem želel tudi proračunske vidike v kontekstu Malja. Sami ste rekli, da naj to storim. Francija je še naprej zavezana razvoju te države. Kaj ti še naprej bomo zagotavljali nič celih 4,6 odstotka razvojne pomoči. Uradna razvojna pomoč pa ni samo proračunsko vprašanje, ampak je to pomembnejše vprašanje. Kajti v Franciji smo leta 2012 uvedli davek na finančne transakcije, v tem primeru pa bomo davek zmanjšali za 10 odstotkov. Vabim vas, da tudi sami aktivno sodelujete pri tej razpravi. Zakon o financah je bil sprejet ob koncu lanskega leta in 10 odstotkov prihodka od davka na finančne transakcije bo namenjen torej pomoči. Poskusili bomo zagotoviti dostop 30 milijonom, 30 milijonom otrokom do zdravstvene oskrbe, zato ker smo uspeli zagotoviti 30 milijonov evrov pomoči. Ponosni smo na to, kajti prvi smo uvedli davek na finančne transakcije in del tega smo namenili razvoju. Zelo smo torej ponosni na svoje dosežke. Poskrbeti moramo, da bo po vsej Evropski uniji to postala norma trenutno razpravljamo o davku na finančne transakcije, vsaj 11 držav o tem razpravlja, zato vas vabim, da se tudi sami aktivno udeležite te razprave. Del tega davka bi lahko bil namenjen razvojni pomoči, prav tako pa bi morali poskrbeti, da bo delež tega davka, ki je namenjen razvojni pomoči, čim večji, zato da bi ravnali v skladu s predlogom Evropske komisije v zvezi z zneskom pomoči, ki naj bi ga zagotovili. Gre sicer samo za majhen odstotek, ampak vseeno bo to prineslo zelo veliko denarja. Francija je v tem boju, uradno stališče Francije pa je bilo že večkrat potrjeno. To je potrdil tudi predsednik Hollande. Namreč občuten delež tega davka bi moral biti namenjen razvoju. Ob tem vprašanju pa se seveda pojavlja tudi vprašanje zasebnih naložb. Tudi, če bi nam uspelo zagotoviti več javnih financ, to še vedno ne bi bilo dovolj. Veliko denarja moramo zagotoviti iz zasebnih virov, ampak po našem mnenju to ni samo zaželeno, ampak tudi nujno. Poskrbeti moramo, da bodo naložbe spoštovale nekaj pogojev. Poskrbeti je treba, da bodo naložbe res služile razvoju, kajti včasih se pojavi to prekletstvo surovin. Vsi si želijo čim bolj izkoristiti ta sredstva, te surovine, vendar zaradi tega se zanemari napredek in izboljšave za družbo nasploh. Zato poskušamo razvijati vse v zvezi z socialnimi in okoljskimi pogoji in vse, kar ni vključeno v javne naložbe, natančno spremljamo in vse spremljamo tudi v povezavi s pogoji, ki so postavljeni. Naj vam podam nekaj primerov. En primer je kmetijstvo seveda potrebujemo več naložb v kmetijstvo. To je nekaj, kar smo se naučili iz krize in eh, to nam je pokazala tudi kriza z zelo visokimi cenami hrane in eh, krizo na področju kmetijstva v letih 2008 in 2009 in tako naprej. Seveda pa je tudi FAO podala nova pravila. Zato smo aprila oziroma maja pripravili nov pristop. Vse zasebne naložbe na področju kmetijstva, ki jih bo financirala francoska agencija Razvoj, morajo spoštovati prostovoljna načela, ki jih je FAO določila v zvezi z okoljsko in družbeno odgovornostjo. Prav tako pa je treba spoštovati avtohtone ljudi in spoštovati načela preglednosti tega načela se želimo držati. Res je, želimo si več naložb v kmetijstvo, to drži, vendar načela, načela FAO in načela socialne družbene odgovornosti podjetij moramo spoštovati, zato da bomo vsi deležni razvoja v prihodnosti. Zato si moramo zelo prizadevati, ampak poskrbiti je treba, da se bodo načela spoštovala. Tudi sami moramo spoštovati ta načela, zato da ne bomo javnih sredstev vlagali v to, da bi spodbujali zasebne naložbe, ki ne vodijo nikamor. Zdaj pa rodarjenje in industrija rodarjenja. Zahvaljujoč Evropskemu parlamentu je Evropa sprejela direktivo, ki je po mojem mnenju predvsej ambiciozna. Gre za upravljanje rodarske industrije, finančne tokove, preglednost teh tokov med evropskimi partnerji in tretjimi državami, ker te družbe delajo in tako naprej. Podpiramo vse pobude, ki so v tej smeri. V svetu smo si zelo prizadevali za te rezultate, nekatere države članice so nekoliko bolj zadržane, v kontekstu G8 sodelujemo tudi z Veliko Britanijo, pa tudi Kanada je podala svojo zavezo Ta zaveza je podobna zavezam, ki jih imamo v Evropski uniji. Upamo, da bomo dosegli napredek v okviru G8, ampak naš cilj je tudi G20. Če bomo poskrbeli za to, bomo zagotovili, da bodo vsi imeli enake možnosti v prihodnosti. Ameriški tekst, ameriško besedilo, evropsko besedilo in kanadsko besedilo bi lahko postalo vzorec za pametno ravnanje z okoljem in tudi z prihodki iz teh sredstev, kar zadeva izogibanje plačilo davka. Tudi tukaj smo sprejeli nekaj pobud, k temu se bom še vrnil, kasneje pa se lahko spustimo nekaj podrobnosti. Z Norveško smo prvi financirali študijo izvedljivosti v zvezi s pobudo, ki se imenuje Davčni inšpektori brez meja ta študija je bila pred kratkim predstavljena v Franciji. V Franciji si res želimo več pobud brez meja, imamo zdravnike brez meja, novinarje brez meja in tako naprej. Sedaj pa želimo sodelovati tudi na davčnem področju. OECD sebe to uradno sprejema, upam, da bo to objavljeno še pred koncem leta. Tako bi južnim državam res lahko pomagali pri boju proti davčnim eh, utajam oziroma pri boju proti izogibanju plačevanja davkov. Te pobude ne stanejo veliko, vsaj na davkoplačevalce, vendar so za nas vseeno zelo pomembne, kar zadeva proračunsko razpravo o nič celih sedem odstotka, naj to dam v nek širši kontekst. Zelo veliko imamo izzivov, ki ne stanejo veliko denarja, naprimer rodarska industrija in primer FAO, ki sem vam ga dal. Včasih pa tudi tiste stvari, ki zelo veliko stanejo, ne doprinesejo rezultatov, ki si jih želimo. V zvezi z razvojno politiko ne moremo razmišljati samo o uradni razvojni pomoči in o ni celih 7 odstotkov. Ne. Gledati moramo širše drugače je treba zasnovati razpravo. Ne smemo govoriti samo o uradni razvojni pomoči in o številkah. Ne, govoriti moramo tudi o tem, kaj lahko storimo zunaj proračuna. Seveda, sam sem prvi, ki priznam, da instrumenti EDF ne bi smeli mm, biti krčeni, da ne bi smeli manjšati sredstev za te sklade, prav tako bi morali ohraniti zaveze za plačila v zvezi s temi postavkami. To drži, vendar, če obravnavamo samo proračunske vidike, smo po mojem mnenju nekoliko preveč osko usmerjeni. To je samo nekaj sporočil, ki sem vam jih želel posredovati. Seveda se lahko vrnemo k določenim elementom, še posebej naprimer operativnim vedikom, ki zadevajo Evropsko unijo in tretje države. V zvezi s tem želim povedati samo nekaj. Želimo si, da bi imeli več skupnega programiranja, kot ga imamo sedaj. Ko sem sam prišel, je bilo mora biti pet držav v pilotnem projektu, sedaj pa jih je več kot 40, glede tega smo zelo zadovoljni. To vključuje tudi države, kjer eh, je francoska pomoč geopolitično in zgodovinsko gledano vedno bila v spredju. Vendar postopoma moramo uskladiti programiranje in načrtovanje, zato da bomo lahko sami pomagali partnerjem, s katerimi sodelujemo in da bomo tudi sami izboljšali končne rezultate. V EDF smo poskusili poskrbeti, da bi 20 odstotkov teh sredstev bilo namenjenih boju proti podnebnim spremembam in posledicam podnebnih sprememb. Mislim, da je to del ciljev trajnostnega razvoja, naj bi, te naj bi dosegli do leta 2015. Izziv je zelo velik in prejšnji teden so ministri sprejeli te cilje, vendar priti mora to neke mere konvergence v zvezi z cilji na področju okolja in razvoja. Govorimo pa seveda tudi o večletnem finančnem okviru od leta 2014 do 2020. Ampak to novo arhitekturo moramo povezati z relevantnimi vprašanji. Ne smemo pa pozabiti na podnebne spremembe. To bi bilo neodgovorno. Zato je komisar Pibalk začel zelo resno govoriti o tem in upam, da bo prišlo do zaveze, da bi 20 odstotkov EDF porabili za projekte, s katerimi se bomo borili proti podnebnim spremembam. Pri francoski agenciji za razvoj imamo bolj ambiciozne cilje, namreč 50 odstotkov naših projektov naj bi vključevalo ukrepe tudi na področju podnebja. Govoriti moramo torej o razvoju, vendar ne samo to, boriti se moramo proti podnebnim spremembam. Do konca leta je to cilj, ki ga želimo doseči. To ni pomembno samo za me, ampak za Francijo v celoti, kakor veste bomo decembra 2015 imeli podnebno konferenco in takrat naj bi našli sporazum, ki ga nismo uspeli našti v Köbenhavnu. Če želimo to doseči, bomo morali najti pravo razmerje med razvojem in podnebnimi vprašanji. Zato moramo spremeniti pristop k razvojni politiki. Dan danes je največja grožnja za razvoj prav vprašanje podnebnih sprememb. Po mojem mnenju je to tisti logični pristop, ki ga moramo imeti in to je tudi eden ključnih elementov našega dela. Na koncu želim povedati še nekaj. Če želite vedeti več o tem, kaj je Francija storila v zadnjih 13 mesecih na tem področju, potem vam lahko povem, da je nekje v tej dvorani poročilo v angleščini in v francoščini. Za tiste, sveda, ki vas zanima francoska različica. Hvala. Merci, Pascal. Hvala lepa, hvala, Pascal. Sedaj pa evropski poslanci, izvolite. Euh, hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, da ste poskrbeli, da lahko imamo to zasedanje. Že zelo dolgo zahtevamo, da bi več ministrov odgovornih za razvoj obiskala naš odbor, že več mesecev si za to prizadevamo, zato mi je zelo veliko veselje tukaj pozdraviti gospoda Konfana. Čestitke za delo, ki ste ga upravili in hvala lepa, da ste se oglasili danes pri nas. Nekaj vprašanj in potem nekaj komentarjev. Gospod Konfana ima prav. Mislim, da ne smemo razmišljati samo o nič celih sedem odstotkih. Zadevo moramo obravnavati širše, podmazati moramo kolesje, če lahko tako rečem. Razmisliti moramo o sistemu samem, ne samo o tem odstotku. Zato se strinjam z njegovim pristopom. Strinjam se tudi, da je ta pristop zelo pomemben. Kar zadeva te pobude, ki ne stanejo nič z proračunskega vidika. Francoska razvojna agencija. Dejali ste, da agencija financira samo projekte in programe, v katerih sodelujejo deležniki, ki spoštujejo smernice FAO. To je vse lepo in prav, vendar pojavi se problem. Kako bomo poskrbeli, da bodo drugi deležniki spoštovali te smernice? Francija sicer počne svoje, ampak potem pa imamo tukaj Senegal in Etiopijo. Naprimer, oni sodelujejo v nekem programu, potem pa vsi, ki sodelujejo v programu ali projektu, sodelujejo te smernice, vendar nekje na obrobju imamo druge operaterje, ki so aktivni, pa vendar ne spoštujejo teh načel, naprimer Kitajska. Kako bi lahko poskrbeli, da bodo tudi drugi spoštovali ta načela? zato da bodo vsi spoštovali torej, načela. In še drugo vprašanje, EDF, Evropski razvojni sklad. Dejali ste, da bi morali 20 odstotkov tega sklada nameniti boju proti podnebnim spremembam. V odboru že mesece, leta govorimo o tem. Poskušamo ugotoviti, ali ne bi bilo dobro, če bi sredstva namenjena blaženju podnebnih sprememb obravnavali kot dodatna sredstva, ali pa bi to morali obravnavati kot eh, del proračunskih sredstev namenjenih razvojev. Sami smo bili mnenja, da bi to morala biti nova sredstva, torej dodatna sredstva. Komisarko Hedegardovo smo poklicali sen in vprašali nas je, ali bi sprejeli, da se del sredstev iz EDF porabi za boj proti podnebnim spremembam. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. In še tretjič. Približno 12 držav v Evropski uniji je, ki si želijo izpolniti obveznosti, še posebej kar zadeva nič celih sedem odstotkov. Res pa je, da so nekatere države članice v krizi in potem je nekako jasno, da ne bodo izpolnile svojih obveznosti v zvezi s tem. Vendar, če se to zgodi, jih želimo povabiti sem, da spregovorijo z nami o tem, kako daleč so, kako bi lahko problem rešili ali koliko bi vseeno lahko prispevali. Ta pobuda je po mojem res namenjena temu, da bi poskrbeli, da bodo države članice spoštovale ni celih sedem odstotkov. Zanima me torej, kaj lahko storimo za to, da bi države izpolnjevale svoje obveznosti. Hvala. Gospod Berman. Vse. Hvala lepa. In lep pozdrav, spoštovani minister za razvoj. To je zelo dobra pobuda in upam, da bodo tudi drugi ministri sledili vašemu zgledu. Mislim, da se tu pogovarjamo neformalno. Danes popovdan smo med prijatelji in ne nazadnje smo tudi bivši kolegi. Seveda pa se pogovarjamo s Francijo in zato moramo biti nekoliko bolj uradni, ko se pogovarjamo s predstavnikom Francije. Kakorkoli že, Pascal, lep pozdrav. Štiri stvari imam, ki bi jih rad povedal. Skupaj z še tremi poslanci smo dali idejo, da bi razvili oziroma da bi določili leto razvoja. Govorimo o času okoli leta 2015. Evropska komisija je sprejela to idejo in zdi se, da se stvari sedaj že premikajo. Zdi se, da so nekatere države, ki pa imajo nekaj več pomislekov v zvezi z koristnostjo take pobude. Je med temi državami tudi Francija? In če so tiste države, ki imajo pomisleke in zadržke, kaj vi mislite o tem? Zanimajo nas imena, zanimajo nas številke. Skratka, zanima nas, kakšno je uradno stališče Pariza in ali menite, da bi leta 2015 bilo dobro organizirati leto razvoja. Res je, dobro je razmišljati tudi o drugih stvarih, ne samo o denarju, ampak kdaj bo Francija spoštovala svojo zavezo ni celih sedem odstotka. Tretje vprašanje. Diferencijacija. Evropa noče več zagotavljati razvojne pomoči tistim državam, ki imajo visok BDP. Sam sem bil poročevalec za razvojne inštrumente in pogovarjali smo se o spreminjanju meril. Dejali pa smo, da recimo država kot je Indija zelo dobro zmore tudi sama. Kakšno je torej stališče Francije glede diferencijacije? Dobro bi bilo slišati vaše stališče s tem v zvezi. Potem četrto vprašanje. Kot poročevalec za Evropsko razvojno pomoč. Poudarjam pomen vloge, ki jo igra Evropska unija. Gre za to, da bi Evropska unija morala bolje izkoristiti vrednost, ki jo dodaja v političnem smislu. Namreč mi kot Evropska unija predstavljamo več kot zgolj 28 donatorjev in zato bi našo dodano vrednost morali izkoristiti v političnem smislu. Zato poudarjam, kako pomembno je zauzeti pristop, ki bo omogočil ti krepito človekovih pravic. Kako torej gledate na delitev vlog med državami članicami po eni strani in Evropsko unijo. Nizozemska je pravkar za četrtino zmanjšala svoj proračun, kljub temu pa je Nizozemska podprla idejo, da bi Evropa morala biti glas demokracije in človekovih pravic ter pravne države. Zanima me, če bi se tako odločila tudi Francija. Skratka, zanimajo me vaše stališče s tem v zvezi. In ne nazadnje, kakšno je mnenje francoske vlade v zvezi s tem, oziroma v zvezi z državami AKP, P. Gre za odnos, ki ga imamo, gre za idejo o nekdanjih kolonijah, ni objektivnih meril za revščino, gre bolj za nekako mm, demodiran koncept odnosa s temi nekdanjimi kolonijami, po mojem mnenju. Kakšno je mnenje Francije? ali ne bi skupaj z našimi partnericami AKP ponovno razmislili o tem odnosu. Namreč države AKP-ja vedo, da se je zadnjih šest let mnogo stvari spremenilo in ne bom se spuščal globlje v to. Zanima pa me, kakšno je vaše stališče v zvezi z državami AKP. Gospa Grez. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama imam svojo litanijo vprašanj, ampak poskusila bom biti čim krajša. Hvala gospodu Konfanu, Pascal, lepo je, da se ponovno vidimo. Zelo ponosni smo na vse, kar smo slišali danes popoldan in ponosni smo na odnos do razvojne politike, ki ga imate. Ne gre samo za številke, ne gre samo za razvojno pomoč, gre za veliko več kot to. Ob tem pa je treba biti pošten, odkrit in včasih mora biti naše vprašanje kar ostra, zato bom tudi sama nekaj dodala. Vsi vemo, da ne moremo imeti razvojne politike brez trajnostnega razvoja in zato je tudi koherentnost politik tako zelo pomembna pri razvojnih politikah. To je naš ključni argument že od začetka tega mandata. Zanima me torej, katere ukrepe lahko sprejme gospod Konfan za to, da bo to tudi bistvo zunanje politike Evrope v prihodnje. Drugo vprašanje se nanaša na biopiratstvo. Sama sem uložila poročilo na lasno pobudo, ki ga je plenarno zasedanje sprejelo, uspeli smo doseči to, da to ni več tabu. Kljub temu pa je še vedno potrebno izpogajati in podpisati nagojski protokol. Mnenje komisije je zelo neuravnoteženo in pravzaprav je v nasprotju z interesom držav razvoja. Zato je moje vprašanje, kako bo Francija oziroma kakšno stališče bo Francija zauzela v zvezi s tem predlogom komisije. Je Francija pripravljena sprejeti ta predlog ali ne? Gre za to, da se ravna v nasprotju z interesi držav. Potem pa še projekt Pelomonte, gre za tretji največji projekt, največji jez in tu vlada prava bitka med brazilsko vlado in opozicijo oziroma nasprotniki temu projektu. Čisto možno je namreč, da bi bilo potrebno evakuirati oziroma da bi se razselilo na desetine tisoče ljudi. Gre za energetsko politiko in mi že nekaj let obsojamo to, da je kar nekaj evropskih držav, vključno z francoskimi podjetji kot je Alstom, sodelovalo pri tem. Čeprav bi se ta podjetja morala umakniti, namreč tu so bile kršene človekove pravice in dela, ki tam potekajo, so protizakonite. To me zelo skrbi. Pogovarjala sem se tudi z gospo Ashtonovo in z Evo Žoli, Naj povem, da je komisija bila precej ohlapna s tem v zvezi, zato me zanima, kakšne mnenje Francije in koliko je manevrskega prostora oziroma v kolikšni miri Francija lahko spodbudi francoska podjetja, naj se umaknejo iz projekta, ki bo povzročil um, kršenje človekovih pravic, nespoštovanje socialne države. Zato sprašujem, kaj bomo naredili za to, da bomo resnično imeli zavezujočo socialno, družbeno odgovornost za podjetja. In še moje četrto vprašanje. Tukaj pa gre za gensko spremenjene organizme. Tu želim povedati, da smo vam zelo hvaležni za vse, kar ste dosegli na tem področju, še zlasti v povezavi s francosko razvojno agencijo, ki se je aprila odločila, da ne bo več financirala raziskav oziroma nabave gensko spremenjenih semen iz Afrike. To je velik napredek. Kljub temu pa se tukaj v Bruslju soočamo za nasprotjo. Gospod Bill Gates je nedavno prišel v parlament in hvalil koristi gensko spremenjenih organizmov v boju proti lakoti. Eh, sodeloval je tudi z Monsantom. Večina afriških kmetov nasprotuje uporabi teh semen, zato me zanima, kako lahko vplivamo na države članice, ki se zauzemajo za to in kako bi tudi druge države lahko sledile francoski razvojni agenciji. Zanima me, kaj imajo povedati vaši evropski sogovorniki. Hvala. Sedaj pa komisija. Komisijo zastopa gospod Grimmo. Hvala. Hvala, gospod Konfa, za vaš nagovor. Samo tri pripombe. Nič ne bi dodajal na seznam vprašanj. Najprej opažanje. Lahko rečem, da se komisija in francoska vlada strinjata glede pomena koherentnosti različnih politik za razvoj. V Evropski uniji je bila dana cela vrsta pobud, zahvaljujoč posameznim državam, pa tudi komisiji. Več pa je še treba narediti, predvsem dve področji sta, ki zahtevata mednarodni pristop. Gre pa tudi za to, da moramo okrepiti to, kar že počnejo države članice na nacionalni ravni, zato da bo večja usklajenost na vseh področjih. Torej, zato moramo imeti v mislih tudi nacionalno raven, potrebujemo večjo sinergijo. Če se vrnemo na vprašanje financiranja. Seveda drži, da pri razvojni politiki ne gre samo za zbiranje denarja, gre tudi za dane zaveze in gre tudi za splošno usmeritev za naložbe. Zato Ne smemo razmišljati samo o tistih nič cela sedem odstotka, pač pa bi morali države prositi naj naredijo več in skušajo tako doseti nič celih sedem odstotka. Zato smo si določili ciljno leto 2015. In če se navežem na to, kar je bilo povedano, timsko delo, igrati moramo skupaj in nastopati kot tim. Razmišljati moramo zato, kako lahko evropske države sodelujejo Več kot polovica projektov se že skupno programira. Kot tim pa moramo nastopati tudi na ravni mednarodnih organizacij, kot so Združeni narodi, kot so OECD. Vsi moramo torej nastopati kot enoten igralec in spodbujati evropske ideje še zlasti pri naših mednarodnih partnerjih. Hvala lepa. Pascal ponovno ti predajam besedo. Pour... Euh, ja, hvala lepa za vaše vprašanja. Moram reči, da so vsa vprašanja zelo eh, relevantna. Vsa so bila tudi zelo uljudna, moram reči. Kar zadeva proračunska vprašanja, kar nekaj vprašanj je zadevalo proračun v tem trenutku nič cela sedem odstotka pomeni štiri milijarde plus minus. Če imamo danes v mislih proračunske omejitve, s katerimi se srečujemo, ne moremo dati na voljo 4 milijarde, namreč opraviti moramo reformo pokojnin, trga dela in druge reforme. In to velja za vse države, ne samo za Francijo. Francoska družba danes enostavno ne bi razumela, če bi rezali v proračunu za socialo. Vendar pa celo kot minister za razvoj si ne morem predstavljati, da bi lahko zarezal kje druge, Torej, ne gre samo za računovodske zaveze, gre za to, da potrebujemo dosledne politike v celoti. Evropska komisija proučuje, kaj so naredile posamezne države. Nicele sedem eh, pomeni solidarnost, to je po mastrijskih kriterij. Dejstvo je, da imamo zelo kontradiktorne izjave ki jih večkrat slišimo. Seveda, ne zgodi se vsak dan, da se francoski minister razveseli britanskih ukrepom, pa zlasti, če prihaja iz druge politične skupine. Ampak tokrat se je to zgodilo in moram reči, da to, kar so naredili pri uh, proračunu, je nekaj, kar me zelo veseli. Pa še nekaj. Mislim, da bo tudi spoštovanje zaves tirjalo svojo ceno. V tem trenutku so Britanci dokaj odprti, da si ponovno ogledajo to vprašanje. Tukaj nekako vlada konsens med vsemi tremi stranmi pa tudi kjer imate konsens v družbi, je zelo težko nameniti ta odstotek denarja za razvojno pomoč. Če pa konsenza ni, je pa še toliko teže. Seveda je predpogoj ta, da družba sprejema to, da je potrebno nameniti določena sredstva za razvoj. To velja ne samo za Francijo, pač pa tudi za druge države, ki jih ne bom imenoval, ampak dejstvo je, da so tudi druge države morale močno zarezati v proračun za mednarodno razvojno pomoč. Zato je ta odbor zelo pomemben. Ko se pogovarjamo o prostotrgovinskih sporezumih, Le na ta način bi lahko dosegli neko minimalno kompenzacijo za reze, ki jih moramo opraviti drugot. Komisija je želela določene dele proračuna narediti nedotakljive. Če se nekateri hoče odločiti tako, potem je v redu, ampak mislim, da moram ponovno podariti pomen doslednosti. Doslednost je namreč tisto področje, kjer si prizadevamo za napredek, je ključnega pomena. Čez nekaj dni bomo imeli prvi ministerski odbor za razvoj in to bo prvič v petih letih. V petih letih, odkar se je več francoskih ministrov usedlo za isto mizo, ministr za kmetijstvo, za ribištvo in tako dalje, da bi se po doslednosti. Tako da dejansko mi smo imeli že več sestankov kot priprava na ta proces. Obenem pa bomo dejansko jeseni dobili prvi zakon o razvoju v Franciji in to bo prvič v zgodovini. Skratka, odločali se bomo, mislim, da tudi francoski poslanci to želijo. To bo poročilo, ki bo govorilo o doslednosti, podobno kot v Belgiji. Vedeli bomo, kaj lahko naredimo, morda smo lahko še bolj ambiciozni, ampak želimo si v vsakem primeru majhno ekipo poslancev, ki bi se ukvarjali s področji, kot so trgovina in preverjali, ali je recimo dano področje v skladu z razvojem. Torej, doslednost je zelo pomembna tudi, ko govorimo o podnebnih spremembah in okolju. Financiranje boja proti podnebnim spremembam mora biti še dodatno poleg financiranja razvoja. Vendar pa tu vidimo, da prihaja do paradoksa, da eno leto uničujemo okolje, potem pa naslednji dan skušamo ublažiti učinke naše prvotne napake. Zato se človek vpraša o vsebini sami. Če govorimo o podnebnih spremembah, se je treba vprašati, kako se boj proti podnebnim spremembam ujema z razvojnimi politikami. Skratka, integrirati je potrebno vse te oblike pomoči. Sveda podnebne spremembe so prva grožnja za države v razvoju, vendar pa mislim, da moramo vsebinsko posvetiti večjo pozornost naši razvojni agendi kot zdaj. Trajnostni vidik in upoštevanje trajnosti kot ključnega vidika razvoja. Oktobra lani smo se odločili, da bo Francoska razvojna agencija namenila 6 milijard evrov za obnovljive vire, za trajnostne vire energije in mi ne bomo financirali nobenega projekta, ki ne bo vključeval nekega načina hranjenja CO2. -ja. Menimo namreč, da še najboljša kampanja mora vsebovati ne le nekih ukrepov, s katerimi uničujemo okolje, potem pa, kot sem prej dejal, blažimo učinke, zato je potrebno dobro finančno upravljanje. Francoska razvojna agencija je predvidela tudi to, kako bi lahko vključili ta načela tudi drugo, zlasti, ko govorimo o socialni oziroma družbeni odgovornosti podjetij. Torej, preden bomo pridigali drugim, moramo pomesti pred lasnim pragom. To smo naredili že lani, ko govorimo o energetiki, ko govorimo o kmetijstvu, to zdaj počnemo tudi na področju biotske raznolikosti in drugod. In ko bomo to naredili, bomo prišli v drugo fazo des... in rekli, pa povežimo vse skupaj. Če si pogledamo francosko razvojno agencijo, če si pogledamo Nemčijo, Luksemburg, je treba povedati, da potrebujemo čim boljše sofinanciranje. Zelo težko bo uveljaviti določena pravila, če jih drugi ne bodo. Torej, želimo si vzpostaviti proces, želimo si sodelovanja z agencijami za to, da bodo pravila skupna za vse. Na vsaki državi pa je, ali bo ta pravila uresničila ali ne. Kar zadeva gensko spremenjene organizme, ni mednarodnega soglasja. Omenili ste fundacijo Bila Gatesa, pa so še druge. In tu ni konsenza. Zelo težko bo priti do nekega soglasja skozi razvojne agencije. Kar pa zadeva družbeno odgovornost podjetij, tu se mi zdi, da je možno doseči dogovor. In glavne razvojne agencije so se že sestale s Svetovno banko, Mednarodnim denarnim skladom in drugimi, da bi okrepili sredstva, kajti to je tudi v skladu z našimi vrednotami. Želimo si, da bi bolje izkoristili prednosti globalizacije. Želimo si, da ne bi bilo nobenih praks, ki bi bile v nasprotju s tistim, kar pridigamo drugim. Vendar pa mislim, da je vse to, o čemer govorim, tudi v skladu z našimi interesi. Evropska podjetja morajo spoštovati družbena in okoljska pravila in če drugi ne, potem bodo ta podjetja seveda v neenakopravnem položaju in bo to plivalo na konkurenčnost. Zato je zelo pomembno, da pri izvajanju projektov spoštujete družbena in okoljska pravila. To mora biti sine qua non. Želimo si skratka pravil, ki ne bodo kaznovala le nas. Želimo si ravnati v skladu z našimi interesi.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 pošteni, da bi vsebovali tudi družbeni in okoljski vidik. Če se vam zdi, da je to, kar izvajamo v Franciji, dobro, potem predlagajte to tudi v svojih državah. Kar pa zadeva države v razvoju in kako jih razlikovati med seboj. V par tednih bomo imeli medministerski sestanek in tam bomo pogledali tudi geografski vidik Ne morem vam še povedati, kakšni bodo rezultati. Vsekakor pa imamo to načelo, da ne bodo naši davkoplačevalci nosili več stroškov za stvari, ki jih naše agencije izvajo na kitajskem. Vsi projekti na kitajskem ne predstavljajo več stroška za državo, torej niso podvrženi državnim subvencijam. Tako da vse, kar se financira na kitajskem, se financira drugače, gre pa za zelo dolgo časovno obdobje. Pomembne so tudi stopnje. Tu razlikujemo kratkoročne in dolgoročne stopnje. Skratka, mislim, da Lahko povem, da imamo dobre izkušnje, kar zadeva trajnostni razvoj. Mislim zato, da tu ne govorimo več o subvencijah, kot smo jih poznali v preteklosti. Torej govorimo o diferencijaciji, odvisno pač od razvitosti posamezne države. v tem trenutku razmišljamo ne samo o Kitajski, pač pa tudi o Braziliji in upoštevamo tudi, kakšna je situacija tam. In ko že govorim o Braziliji, žal ne morem odgovoriti na vprašanje, katerim grez, ker ni nobenih javnih podatkov, seveda pa ne moremo preprečevati francoskim podjetjem, da se ne bi udeleževala projektov, če jih k temu povabi brazilska vlada. Vsekakor je to, kar mi lahko naredimo, to, da preverimo, ali se spoštujejo vsi pravni predpisi. Vemo tudi, kaj se je dogajalo v Bangladešu. Tu moramo reči, da je težko narediti karkoli sami. Zato vas prosim, da se tudi kot odbor za razvoj ukvarjate z to tematiko. Evropsko podjetje, ki počne stvari, ki škodijo okolju, potem V takem primeru ne more biti matično podjetje odgovorno za ravnanje neke mm, hčerinske družbe. Tu nam manjka neke vrste pravosodna globalizacija. Moram reči, da je sodba, ki smo jo dobili v preteklosti, zelo pomembna ker je tokrat prvič bilo odgovorno podjetje za stvari, ki jih ni ono samo naredila. Sicer pa je treba tu upoštevati tudi protagoniste, ki so niže v tej verigi. Za nas je zelo težko ukrepati, če imamo francosko podjetje ki tekmuje z drugim evropskim podjetjem. In če mora biti eno podjetje odgovorno, drugemu pa ni treba, potem je seveda to nelojalna konkurenca. Osnovna ideja pa je, da bi ta odbor lahko predstavljal dober forum za tako razpravo. In če nam bo uspelo, bomo lahko prepričali tudi druge forume, kjer so morda ljudje veliko bolj previdni. Kar zadeva biopiratstvo. Vam bom ta odgovor posredoval v pisni obliki. Kar zadeva leto razvoja, to podpiramo, kar pa zadeva agendo po letu 2015. Tu še ne vemo, kaj bo tista odločilna točka pri doseganju kompromisa. Ali bo to zadnje četrtletje leta 2014, prvo 2015, še ne vemo. Nasplošno pa mislimo, da bi leto 2015 moralo biti razvojno leto. Videti pa moramo, kaj se bo še zgodilo v letu 2014. Ne bi rad z imenom imenoval, kdo blokira to razglasitev v svetu. Ne bi rad eh, nikogar imenoval z imenom. Sicer pa gledamo še dlje po letu 2020. Gre za nekakšno geografsko strategijo. Iščemo, katere so prioritetne države. Seveda, je naše ukrepanje povezano tudi z našo kolonialno zgodovino. Podobno velja tudi za Združeno kraljestvo. Ali bomo sedaj pustili našo zgodovino za seboj in začeli kot tabula raza? Dejstvo je, da naša zgodovina vpliva na naše ravnanje, ko se odločamo za države, ki jim namenjamo pomoč. To velja tako za anglofone kot za frankofone države. Lahko boste rekli, da nismo dosledni. Drugi bi rekli, da imamo tam najboljše mreže. Dejstvo pa je, da imamo s kolonialnimi državami najboljše povezave. Skratka, vsaka stvar je za nekaj dobra. Razumeti se da eno in drugo argumentacijo ko bomo julija obravnavali naš zakon o razvoju, si bomo pogledali tudi to vprašanje. Pomembno pa je, da ukrepamo tam, kjer je to najbolj nujno. Je pa res, da je čisto možno, da imamo neke države, ki imajo prednost, prednost zaradi morda istega jezika. Francija je seveda lažje učinkovita v državi, kot je recimo Senegal, kot pa Malavi. Ne želimo pozabiti na kolonialno zgodovino, ampak pogledati moramo tudi, kako stvari stojijo. Hvala. Hvala, Pascal, za te razlage. Zelo lepo je, ko vidim, da tudi ta naš boj obrojeva sadove in tudi na ravni G20 je že bil dosežen določen napredek. Tudi boj za to, da zagotovimo, da bodo matične države nosile odgovornost za svoje podružnice za hčerinske družbe. Dobro je, da se Francija tu zauzema za napredek, to je zelo pomembno tudi za nas. Vidimo sicer, da so precejšnja nasprotovanja in vidimo tudi, kakšne so omejitve velikih projektov, kot je bilo Monte, gospa. Gres je to omenila, ko vidimo. Da želimo ohraniti pragozdove, po drugi strani pa je to v nasprotju z interesi multinacionalk, ki se zauzemajo za to, da se ta jez zgradi. Skratka, tu so nasprotujoči si interesi in zato moramo biti dosledni pri tem, kar počnemo. Doslednost je torej tisto, kar je najpomembnejše. Ne smemo početi stvari, ki bodo imele en učinek, po drugi strani pa ravno nasprotni. Potem pravna odgovornost. Tudi pravna odgovornost je pomembna zato, da bomo resnično imeli družbeno odgovornost. Še enkrat hvala lepa, Pascal. Hvala lepa za to, da ste z nami izmenjali svoje ideje. Rekli ste, da kako težko se je držati političnih zaves iz leta 2007 v tako drugačnem kontekstu, kot je današnji. To nam je jasno. Kljub temu pa še vedno upamo, da bomo še večkrat slišali take informacije, kot smo jih slišali danes in da bo tudi javno mnenje bolj in bolj naklonjeno. Morda že zdaj javno mnenje bolje razume situacijo, kot se tega boji francoska vlada. Še enkrat hvala. Nous allons maintenant aborder le point 8 à l'ordre du jour. Sedaj nadaljujemo z osmo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo o skupini na visoki ravni o osnutku razvojne agende po letu 2015. Kot verjetno že veste, bi nadaljevali s to točko. Prosila pa bi za red v dvorani. Z razpravami prosim nadaljujte izven dvorane. Naj nadaljujem kljub temu, da je več kot očitno, da nadaljujete z osebnimi pogovori. Torej, um, skupina na visoki ravni je nedavno objavila svoje poročilo. Ha ha ha!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 skupina na visoki ravni. Je nedavno objavila poročilo glede razvojne agende po letu 2015, na katero, na katero smo nestrpno čakali. Gre za nadaljni razvoj sveta. Skupina ima torej zelo zahtevno nalogo, veliko koščkov sestavljanke je treba tu upoštevati upoštevati torej globalni kontekst. Zaradi tega je treba opozoriti na to, da so bila naprimer izpuščena nekatera pomembna področja. Nekatere nevladne organizacije so naprimer omenile, da se ni omenjalo dovolj boja proti neenakosti. Tudi drugi akteri obžalujejo da se ni upoštevalo naprimer dostopa do informacij, do informacijskih tehnologij, do široko poslovnega spleta, do rasti neenakosti in prispevka žensk BDP. Pomembno je, da v poročilu zaobjamemo tudi takšne vidike. Potem treba se vprašati, ali smo zadovoljni z omembo podnebnih sprememb v enem izmed petih glavnih eh, področji, ki se nanašajo na spremembe. Potem so tu še vprašanja podnebnih eh, sprememb, ki so bila v določenej meri vključena. Potem se postavljajo tudi vprašanja glede zagotavljanja miru v okviru četrtega naslova, ki se nanaša na spremembe in potem tudi vprašanja glede zagotavljanja miru po kriznem obdobju. Zastavljajo se tudi vprašanja, ali namenjamo dovolj sredstev za razvojno pomoč ali pa bo prišlo do težav pri financiranju. Bo prišlo do novega globalnega partnerstva? Ali je poročilo dovolj izpostavilo razvoj in koherentnost razvojnih politik? kar nekaj časa se naš odbor že ukvarja s takšnimi vprašanji. Dragi kolegi, mislim, da je to le eden izmed korakov v razpravi, ki bo trajala nekoliko dlje v letu do 2015. V umestnem času lahko predlagamo nekatere spremembe, izboljšave in eh, drugačne formulacije samega besedila, preden bo generalna skupščina sprejela dokončno različico besedila. Danes pa sem vesela, da lahko med nami pozdravim gospoda Antonija Vigilante, predsednika urada predstavništva Združenih narodov v Bruslju in tri predstavnike Združenja Concord. Vsi so zelo upeti v delo delovne skupine Concord, ki dela na nalogah po letu 2015. Gre za gospoda Ande Majerja, gospod Saldana in gospoda Vandersa. Lepo zdrav vsem. Najprej pa dajem besedo gospodu Vigilanteju za dve minuti. La Ti se nisi tas... Najlepša hvala, gospa predsednica. Naloga, da predstavim poročilo skupine na visoke ravni, je zelo prijetna. Čisto na kratko bom poskušal povzeti samo poročilo, glede na to, da je bilo poročilo v pisni obliki že razdeljeno. Izpostavim bom nekatere nove elemente in zanimivosti. Najprej tem dodam, da cilji razvojne agende po letu 2015, ne glede na to, kako jih bomo imenovali, oblikovani na bolj vključujoč način, kakor prej. Potekali so številna posvetovanja, zauzemamo participativni pristop in uh, uporabili smo tudi možnost spletnih vprašalnikov, česar prejšnjič nismo izkoristili ekipa za poročilo Združenih narodov za, obse, za obsega 60 entitet Združenih narodov, ki so pripravile poročilo za generalnega sekretarja. Poleg tega smo objavili tudi dodatno poročilo o družbeni odgovorosti podjetij. Cilj je po letu 2015 naj bi zavezali podjetja, da spoštujejo dogovor skupna pogodba Združenih narodov. Poročilo bo 25. septembra predložil generalni sekretar na zasedanju generalne skupščine. To pa so bila poročila, ki so bila pripravljena vnaprej in bodo v pomoč pri oblikovanju končnega poročila. Sedaj pa naj spregovorim, kje smo glede izpolnjevalna ciljev tisočletja glede na to, da se rok 2015 skoraj da približuje. Kozarec je skoraj da na pol pojet, poln, glede na to, da smo dosegli nekatere cilje glede zmanjšanja števila eh, revnih. V primerjavi z letom 2005 smo zmanjšali število revnih oseb za 24 odstotkov. Dosegli smo tudi nekatere cilje glede pitne vode in 2,5 eh, milijona oseb je v preteklosti klenih desetih letih ponovno dobilo dostop do pitne vode. Kar se tiče tuberkuloze in malarije, tu smo zadane cilje glede zmanjševanja bolezni dejansko dosegli. Potem glede zmanjševanja slamov, tudi tu smo dosegli zadane cilje, kljub temu, da je v nekaterih regijah prišlo do širitev slamov. V nekaterih regijih je torej število prebivalcev, ki živijo v takšnih eh, začasnih bivališčih, še vedno nekoliko više, ampak na splošno smo cilje dosegli. Tako da lahko rečemo, da bomo na splošno lahko cilje do leta 2015 dosegli, glede na to, da smo referenčne vrednosti zmanjšali z 25 odstotkov na 23 odstotkov. Tako da gre za prilagojene cilje v primerjavi z cilji, ki smo si jih zastavili pred leti za leto 2015. Naše glavno načelo pa je, da ne bi, nikogar, ne, ne bi na kogar pozabili, tako da bi zagotovili dostojanstveno življenje za vse ljudi. Poročilo skupine na visoki ravni torej upošteva podatke, ki prej niso bili na voljo pri oblikovanju prejšnjih eh, ciljev za tisočletje. Upoštevali smo naprimer tudi neenakosti med državami severa in juga in eh, veliko število brezposelnih med mladimi. Poleg tega smo upoštevali tudi vlogo zasebnega sektorja in če dalje tenšnejše povezanosti sveta. Upoštevali smo demografske trende in eh, demografske kazalnike. Vsi te elementi kažejo na potrebo po globalnem eh, pristopu v globalni politiki, ki bi jo usmerjal globalni forum. Pri vsem tem pa je treba seveda upoštevati nacionalne danosti pri prilagajanju ciljev. Visoka skupina je govorila o petih pogojih, ki so pomembni za zagotavljanje ciljev. Eden izmed teh dejavnikov je moto, da ne pustimo nikogar ob strani. Potem druga pomembna točka je zagotavljanje trajnosti in trajnostnega razvoja kot osrednje ideje pri naših politikah. Potem gre za zagotavljanje inkluzivne rasti, ne le kakršne koli rasti. Potem so tu še odgovorne oblasti in odgovorne institucije, ki zagotavljajo doseganje cilja v okviru trenutnih okvirov. Zastavljali smo si bolj cilje, splošne cilje, kot pa se spluščali v podrobnosti glede tega, kakšni naj bi bili posamezni kazalniki. Zelo pomembno pa je, da smo izpostavili tudi stališče Združenih narodov. Želimo si zagotoviti enoten pristop in eh, cilje. Cilje, ki sicer ne bi bili obvezojoči, vendar pa bi bili ustrezno spremljeni. Skupina na visoki ravni je pravzaprav upoštevala tako imenovano podatkovno revolucijo. Vemo, kakšni so torej prostopi, ki se zahtevajo na področji odpravljanja neenakosti spolov, naprimer. Dogovorili smo se, da bi morali biti cilji zastavljeni na nacionalnih ravneh. Dotikati bi se morali relevantnih um, družbenih skupin in upoštevati tudi njihovo gmotno stenje. Mislim, da je to ključnega pomena. Tako se neposredno lotevamo težav neenakosti. Če bi rekli, da bomo govorili o izpolnjenosti ciljev samo, če bi dosegli cilje glede celotnega prebivalstva, potem mislim, da bi s tem zaobšli nekatere manj prijetne realnosti, ki vseeno obstajajo v družbi. Tako da plek širšega spremljanja in vključevanja skupin družbe mislim, da smo zauzeli bolj celosten pristop. Poleg tega mislim, da si skupina ni drznila, da bi že dve leti vnaprej dejansko opredelila same cilje in um, kazalnike. Vseeno pa smo sprejeli 12 ciljev in uh, nekaj ilustrativnih kazalnikov, tako da bi lahko nakazali v smer, v katero naj bi šli. Izoblikovali smo torej dokaj konkreten in dober osnutek nadaljnih ciljev, ki izhaja iz trenutne scheme ciljev za tisočletje. Upoštevamo področja za zagotavljanje miru, dobrega upravljanja, rasti in zagotavljanje miru. S tem smo se odzvali na nekatere kritike, ki so bile podane glede prejšnjega okvira ciljev za nojo tisočletje. Vendar pa poročila ne moramo obravnavati kot končne točke celotnega postopka. Zaradi tega mislim, da je dobro sedaj se pogovarjati o tem, bo, kakšen bo okvir. Uh, partnerstva v obdobju nove generacije ciljev. V prejšnji generaciji je šlo za sodelovanje predvsem v skupini G8. Poleg tega si zapavljamo vprašanje, ali je doseganje ciljev samo po sebi cilj, ali gre bolj za ukvarjanje z dejanskim odpravljanjem različnih oblik neenakosti. Gre tudi za vprašanje, ali bi lahko odgovorili na vprašanje primerne distribucije sredstev za to, da bi odpravili neenakost skupina na visoki ravni torej predlaga obravnavo disagregiranih podatkov, zato da bi lahko korektno upoštevali posamezne skupine prebivalstva. Naj na zadnji spostavim še nekatere točke, katerih se je dotaknila skupina na visoki ravni. Gre naprimer za vprašanje financiranja. Priporočilo skupine gre v smer enotnega pristopa, kar se tiče tokov sredstev, ki se bodo zagotavljala naprimer glede tako imenovanega zelenega sklada. Gre torej za klic k bolj koherentnemu, enotnemu sistemu razvoja, kajti drugače bi lahko prišlo do kontradiktornega pretoka sredstev. In ena zadnja je skupina predlagala, da bi znotraj Združenih narodov obstajala ena sama točka, ki bi spremljala izvajanje novega okvira in da bi prišlo do oblikovanja enega samega poročila, ki bi ga imenovali Global Sustainable Outlook. Poleg tega je skupina izpostavila tudi pomembnost pregleda celostnega okvira na visoki politični ravni. Kot sem dejal, Postopek se še ni zaključil. Ključen del tega postopka je spletni vprašalnik, ki je na voljo na spletu in do katerega je dostopilo že skoraj da milijon ljudi. Tu gre za vprašanje, naprimer, o pomembnosti vzpostavljanja odgovornih eh, vladnih institucij. Po zdravju in izobraževanju so ljudje ta vidik izpostavili kot tretji najpomembnejši kazalnik pri ocenjevanju učinkovitosti trenutnega okvira. Pogajanja pa še potekajo tudi na nacionalnih ravneh. Ob koncu posvetovanj bo več kot 100 držav izvedlo notranje posvetovanje na nacionalni ravni. Vključenost in sodelovanje je zelo pomembno. Sodelujejo namreč eh, predstavniki različnih starostnih in strukturnih in izobraževalnih struktur. Gre za pomemben politični vidik, ki ga koordinira tudi Evropska unija. Mislim, da je sistem dokaj skladen s politikami EU. Evropska unija pa po mojem mnenju še bolj povdarja pomen koherentnosti na področju razvojne pomoči. Če torej obstaja enoten okvir razvojne pomoči, veste, da to zahteva več naporov za notranje usklajevanje mehanizmov. V nekaterih primerjih pa ti mehanizmi še niso vzpostavljeni in niso dobro nauljeni. Tako da mislim, da je pomembno, da je visok, skupina na visoki ravni izpostavila potrebo po bolj skupnem pristopu. Menim, da je ta ključen v okviru zagotavljanja ciljev v skladu z razvojno agendo. Mislim tudi, da kar se tiče dejavnika BDP, ki, bile, ki je bil pogosto izpostavljen v sklepih sveta, element, ki ga je sedaj povzela tudi skupina na visoki ravni in ga je treba še bolj izpostavljati izpostaviti. Če želimo zagotoviti ničelno stopno revščine do leta 2030, je treba zagotoviti tudi enotno pojmovanje revščine ali bo šlo za 21 dolarjev na dan, naprimer. Treba je torej zagotoviti bolj merodajne kazalnike za meritev reščine. Tako da sedaj se predlagajo dopolnini mm, kazalniki glede zagotavljanja, glede meritve revščine, ki bi znašali ne samo 25 dolarjev na dan. Sedaj pa bom na tej točki končal, da ne bom zauzel preveč časa. Najlepša hvala, predsednica. Hvala, sedaj podajam besedo Concordu. 15 minut imate na voljo, da izmenjate svoje mnenje. Gospod Majer. Uh, Hvala za besedo. Dopolnili me bodo v nadaljevanju kolegi, kot ste dejali. Najprej pa naj povem, da je zelo pomembno to, kar trenutno vidimo na političnem podiju. Potrebno je zagotoviti sodelovanje civilne družbe in parlamenta, zato da bi lahko ustrezno um, vplivali tudi na rezultat procesa, ki poteka v okviru razvojne agende po letu 2015. Naj uvodoma podam nekaj prvih odzivov glede tega poročila na visoke ravni, na to pa se bodo moji kolegi dotaknili posameznih eh, konkretnih točk in podrobnosti. Čeprav ste dejali, da je bilo slišati različne odzive, odzive strani nevladnih organizacij, pa se nam je nasplošno zdelo poročilo boljše, kot smo pričakovali. Ni izpolnilo vseh naših pričakovanj, je pa boljše, kot smo si obetali. Pred eh, zadnjim sestankom skupine na Balju smo bili dokaj zaskrbljeni. Le nekaj dni pred, tek, eh, pred tem sestankom smo dobili predhodni pogled v delo eh, oblikovalca tega poročila in eh, odziv približno 250 predstavnikov nevladnih organizacij je bil dokaj negativen. Dejavili so, da poročilo ni ambiciozno. To je odmevalo tudi med nevladnimi organizacijami. Zaradi tega so te kritike prišle tudi do predstavnikov, ki sodelujejo pri skupini na visoki ravni in sedaj so se potrudili in pripravili nekoliko boljše poročilo. Moram pa reči, da, besed, da je besedilo vsebuje nekaj točk, ki obetajo izboljšave. Želeli bi se na nekaterih mestih bolj močnih formulacij, tako da besedilo nasplošno je dokaj solidno. Smo pa kljub temu še vedno zaskrbljeni če si pogledate, naprimer, dokument, bi lahko oblikovali dobro besedilo, ki bi lahko bila referenčna listina za naslednjih 10 ali 15 let. Nekatere stavke pa bi lahko preprosto kopirali in ugotovili, da gre za izseke, ki so podobni tistim splošnim formulacijam, ki jih tipično uporabljajo združeni naredi. Razvidno pa je, da se sedaj začenja ključna faza. Sedaj se začenja pretok eh, dokumentov, ki bodo ključni septembra. Delo, ki trenutno poteka, mislim, da ne bo zagotovilo mm, dokaj jasne agende. Mislim, da je to potrebno izpostaviti. Za parlament in predstavnike civilne združbe, mislim, da na tej točki ne bo več dovolj samo zagotoviti prave formulacije. Treba se je spustiti v samo vsebino, se vprašati, kaj stvari pomenijo. Sedaj skoraj da vsi uponavljamo enake besede glede univerzalnosti in trajnosti in podobnih konceptov. Sedaj je pravi čas, da te pojme napolnimo z vsebino in jih postavimo na svoje mesto. Torej, odgovornost je zelo velika beseda na lokalni ravni, jasno opredeljena, na globalni pa ne dovolj. Tako da mislim, da bodo dogajanja v prihodnih tednih zelo oziroma v prihodnih mesecih zelo pomembna. Kot je dejal gospod Vigilante, se ne moremo neposredno lotevati vprašanje enakosti. Bolje bi bilo, če bi se neposredno spopadli z tem vprašanjem. V prihodnih tednih in mesecih um, se bomo sestajali tudi glede oblikovanja osnovnih dokumentov, ki bodo osnova za pogajanje in, in v tem kontekstu bomo še videli, kako bodo zadeve dejansko potekali. Hvala. Uh. Hvala, gospa Saldana. Hvala. Uvodoma bi tako kot je deval gospod Vigilante dejala, da kot civilna družba pozdravljamo postopek posvetovanja, ki ga je zauzela visoka skupina. Mislim, da je to eden izmed pozitivnih vidikov samega poročila. Ko je poročilo dejansko bilo objavljeno, pa smo bili nekoliko razočarani, glede na to, da smo veliko truda vložili v priprave k poročilu. Uh, kot je dejal Rudi, smo dobili nekako mešano sliko, kar se tiče odzivov nevladnih um, organizacij. Upamo pa, da bomo nadaljevali z izgradnjo pozitivnih elementov. Postopek pogajanj bo zelo zahteven in upam, da bodo naše sile lahko zagotovile, da se v poročilu ohranijo tisti pozitivni vidiki. Poskušali bomo preprečiti pretirano razpravo o negativnih vidikih. Najpomembnejše vidike pa ste že omenili. Najprej gre za moto, da nikoga ne bomo pustili ob strani. Mislim, da je to glavno sporočilo celotnega poroči, poročila, ki bi ga morali resno upoštevati v razpravah o pristopu po letu 2015. Poleg tega smo zauzeli pristop od spode na vzgor, kar je civilna družba vse čas zahtevala, torej, da se ne lotevamo ločeno samih eh, vprašanj revščine in neenakosti, temveč da se lotimo samih dejavnikov, ki prispevajo k tem pojavom. Poleg tega poročila, poročilo izpostavlja tudi kršenje človekovih pravic in izpostavlja ne, nujnost odziva na te nepravičnosti. Pisma visoke predstavnice za zunanje zadeve je vsebinsko zelo pomembno in priporočam, da bi v tem kontekstu resno upoštevali tudi njeno sporočilo v, v razpravah v okviru postopka po letu 2015. Sporočilo nas pominja, da revščine ne moremo preprosto prevesti samo v enostavno formulo, ki se nanaša na prihodek. Ne gre samo za tisti dolar 25 centov na dan, o katerem govorimo. To je zelo minimalističen cilj. Poleg tega poročilo izpostavlja vprašanje neenakosti in revščine. Tu se govori predvsem o enakopravnosti dostopa do določenih dejatev, neenakost med spoloma in diskriminacijo. Kot je skupina na visoki ravni že dejala, predlaga širši horizontalni pristop k odpravljanju neenakosti. Uh, in zagotavljanju odpravljanja ovire glede dostopa do ključnih virov. Potem govori naprimer o dostopu do pravnih sredstev in zagotavljanja varnosti. Tu gre za temeljna vprašanja. Razočaralo pa nas je to, kar je omenil Rudi, da torej nimamo enotnega cilja glede odpravljanja neenakosti. Neenakost je namreč eh, eden izmed ključnih dejavnikov, ki na današnje opredeljuje družbe. Videli smo, kako ljudje posod po svetu ustajajo zato, da bi izrazili svoje nestrinjene glede neenakosti, česar pa poročilo ni ustrezno odrazilo. Poleg tega se bojim, da je poročilo zašlo v tisto sivo moče, v katerem ni moč eh, zagotoviti vključujočega in primernega spopadanja s cilji. Mislim, da težava izhaja iz tega, da se ne upošteva pravica do dostojnega dela. Organizacija ILO namreč ta koncept eh, opredeljuje kot preveč širokega in ohlapnega, vsaj v navezavi na države v razvoju. In to je zelo pomemben element. Tako da tu so še nekatere točke, o katerih bi si želeli nadalje sodelovati, predvsem glede neenakosti. Mislim, da poročilo ne razglablja o pomembnih vidikih neenakosti med spoloma in neenakosti, kar se tiče dogodka, dohodka. Potem, kar se tiče davčnih utaj, davčnega izogibanja, to so točke, ki so bile jasno omenjene v 12. cilju in bi na tem mestu tudi morali odstati. Poleg tega naj v poročilu pozdravim tudi celoten koncept okoljske odgovornosti. Cilj, ki se nanaša na trajnostni razvoj, je element, ki ga pozdravljamo. So pa tudi točke, glede katerih smo nekoliko razočarani. Mislim, da ni videti dovoljšne ambicioznosti na področju zagotavljanja dostojnega dela, kot sem že dejala. In eh, ni dovolj razprave o načinu dela v nadaljih letih. V navzavi na podnebne spremembe je sploh treba spregovoriti o teh vprašanjih in eh, poročilo na področju proizvodnje in potrošnje ne vključuje diferenciranega pristopa. Poleg tega pa izključuje mehanizme odgovornosti. Mislim, da je do sedaj obstajal konsens glede nekaterih um, pomagljivosti MDG-jev. Kdo so torej tisti, ki nosijo odgovornost za vsako naloženo nalogo? Kdo so torej institucije na primernih ravneh um, od lokalne do mednarodne, ki imajo, odgo nosijo odgovornost in morajo odgovarjati tudi sodno za neizvajanje in nedoseganje ciljev. To je pomembno vprašanje, ker pa mislim, da poročilo nekoliko razočara. Okvir po letu 2015 ne bo uspešen, če ne bomo zagotovili odgovornosti. In mislim, da je to eden izmed ključnih stebrov v razpravih po letu 2015. Hvala. Mr. Anders. Gospod Anders, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poskušal se bom držati časovne omejitve. Kolegi so že izpostavili nekatere pomankljivosti v poročilu. Številni izmed nas pa še vedno mislimo, da je poročilo zelo dober rezultat dela nekaterih zelo nadobudnih ljudi. Concord eh, v razpravo po letu 2015 vnaša razpravo glede nevladnih organizacij, ki so dejavne na področju, ki jih zaobjema program po letu 2015. Dokument, ki, ki smo ga sami pripravili, ima naslov Postavimo ljudi v osrče naših razprav. In zelo smo veseli, da smo imeli priložnost eh, pripraviti to poročilo ter da smo lahko predstavili svoja mnenja. Menim, da je to tudi začetek eh, rednejšega dialoga med parlamentom in nevradnimi organizacijami. Parlament eh, predstavlja evropske državljanje in tudi nevladne organizacije. Mislim, da so vprašanja, s katerimi se ukvarjamo, tako pomembna za državljane Evropske unije, kot tudi za celotno svetovno prebivalstvo. Rezultat tega postopka pa ne moremo preprosto povzeti kot odgovornost posameznih akterjev ali pa obravnavati tega ko v okviru tradicionalnih paradigem. V zadnjem stoletju se, oziroma še bolj v zadnjem desetletju se je pokazalo, kako zelo pomembne so teme, s katerimi se ukvarjamo. Kar pa se tiče sestanka, ki bo potekal v okviru Združenih narodov v septembra, pa upamo, da bomo s pomočjo rednega sodelovanja z Evropskim parlamentom lahko razpravljali o nekaterih ključnih načeljih, ki jih je treba upoštevati in zagotoviti v okviru priprave poročila o razvojni agendi po letu 2015. Tu ste že omenili to, da se želimo izogniti preprostemu kopiranju besedil in zagotoviti konkreten pristop k vprašanjem po letu 2015. Upamo, da bo lahko civilna družba lahko bila tudi del delegacije, ki se bo udeležil sestanka v New Yorku in da bomo lahko dobre izkušnje iz tega sodelovanja uporabili tudi v nadaljevanju po letu 2015, ki bo, kot veste, Evropsko leto razvojnega sodelovanja. Hvala. Your preoccupations. Najlepša hvala, da ste z nami delili vaša mnenja. Sedaj podajam besedo gospodu Görensu. Hvala lepa, gospa predsednica. Smo pri koncu zelo zanimivih prispevkov. Imam pa čisto preprosto vprašanje. Več želim spregovoriti o upravljanju. Kdo počne kaj, kdo je za kaj odgovoren in uh, kakšna bi bila vloga nevladnih organizacij pri upravljanju. Morda bi lahko o tem vprašanju še spregovorili. Standardni akterje so Evropska unija, države članice, mednarodne institucije, ampak uh, od konca hladne vojne in še posebej odkar te nove akterje imenujemo ali poimenujemo v dokumentih, kot so sporozumi s Kotonuja, imajo tudi nevladne organizacije pomembno vlogo. Več bi si želel slišati od vas v zvezi z tem vidikom, torej v zvezi z upravljanjem. Primer, naprimer, nekatere države sploh ne ukrepajo na tem področju. Revščina je endemična, upravljanja ni in eh, Evropska unija ter države članice niso sposobne vzpostaviti sodelovanja. Zanima me, kakšna bi bila vloga nevladnih organizacij v teh okoliščinah. Kaj te države članice oziroma te države so popolnoma preobremenjene. Zanima me, ali bi bilo mogoče v teh državah oblikovati nek prostor sodelovanja za to, da bi omogočili nedržavnim akterjem, naprimer zasednemu sektorju, da se aktivno spusti v to področje seveda bi bilo vse omejeno z zelo strogim etničnim kod, etičnim kodeksom, ampak um, zanima me, kaj bi lahko storili. Hvala lepa, sedaj pa gospod Berman. In sicer v zvezi z novim poročilom o razvoju po letu 2015. Antonijo Vigilante, vprašanje za vas. Hvala lepa za jasno razlago poročila, sicer še nisem prebral in zato se opravičujem, ampak Rebecca Greenspan je bila pred nekaj meseci tukaj, imeli smo zelo zanimivo razpravo. V okviru UNDP se pojavljajo pomisleki v zvezi s tem, da bi še naprej ščitili univerzalnost urednot. Na tej večerni razpravi je bilo poudarjeno, da mora Evropska unija prevzeti vodilno logo pri ščitenju univerzalnosti vrednot. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o razpravi po razvojnih ciljih tisočletja. Ali uh, ste zadovoljni z potekom razprave ali pa ste še vedno zaskrbljeni. Hvala. Hvala, preden dam besedo spet gospodu uh, Vigilanteju in drugim, bom besedo dala Evropski komisiji. Gospar Frontini je z nami iz komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, in hvala, da ste mi dali priložnost, da podam komentarje in da predstavim stališča komisije v zvezi z tem pomembnim poročilom. Večina vas prav gotovo ve, da je bil komisar Pibalks eh, član odbora in da je aktivno sodeloval pri tem delu. Komisar Pibalks je, po mojem mnenju, eh, oziroma tako lahko rečem, zadovoljen z rezultati dela te skupine in s poročilom. To prav gotovo ni konec dela, ampak po našem mnenju je to pomemben element med različnimi elementi, ki jih poskušamo postaviti v vrsto v zvezi z razvojno agendo po letu 2015. V tem odboru smo videli, da so eh, člani pripravili več prednostnih nalog, ki so blizu mnenjem komisije in sveta. Naprimer, zamisel, da bi morali imeti samo eno agendo. Tja bi morali vključiti vse pomisleke glede odprave revščine in pomisleke v zvezi z trajnostnim razvojem. To je agenda, ki mora biti univerzalna. To zadeva vse države. Govorimo namreč o trajnostnem razvoju. Prav tako bi morali poudariti vprašanja enakosti. To sicer ni cilj, ampak vseeno se ta vidik odraža v vseh drugih. Omeniti je treba tudi načela pravne države, pomen miru in varnosti. Mislim, da je to vse v isti smeri kot predlogi komisije in sveta. Kako je povedal gospod Vigilante, poročilo skupine na visoki ravni pre, vključuje pet pomembnih premikov. Nikogor ne želimo pustiti zadaj, imamo trajnostne cilje, želimo zagotoviti vključujočo rast, oblikovati želimo mir in institucije, ki bodo to zagotovile in petič, spodbuditi želimo globalno partnerstvo. Gospa predsednica, če si pogledamo teh pet sestavnih elementov iz poročila komisije, boste videli zelo veliko usporednic z temi ki sem jih naštel, še posebej v zvezi z prvimi štirimi. Predlagamo osnovne standarde življenja za vse, želimo zagotoviti univerzalno rast in tudi dobro upravljanje naravnih virov. Prav tako pa predlagamo dva cilja. Enega v zvezi z načeli pravne države, dobrim upravljanjem in človekovimi pravicami in drugemu v zvezi z miru in varnostjo. Skupina se je odločila, da bo ta dva cilja združila v enem cilju. Prav tako želim povdarjati, da je skupina predstavila nekaj ciljev. To še ni mm, konec postopka. Veliko bi lahko rekli o definiciji ciljev, vendar mislim, da je zelo pomembno, da smo pokazali, da je to mogoče storiti. Obe agendi je mogoče združiti in to deluje. Po mojem mnenju je to zelo močno sporočilo. In še nekaj. Skupino so sestavljali ljudje, ki so delali v svojem lastnem imenu, vendar v sebi je skupina imela torej 27 strokovnjakov različnih nacionalnosti, različnih izkušenj in to predstavlja zelo širok spekter izkušenj in ti ljudje so pokrivali zelo veliko vprašanj. Mislim, da bi to poročilo moralo biti zelo pomemben element, pri našem delu in pri tem, ko iščemo najboljši način za nadaljevanje dela po letu 2015. Hvala lepa, sedaj pa gospod Vigilante za sklepne besede. Hvala lepa. Ne bom govoril o vsem, samo o nekaterih elementih. Prvič naj povem, da je to poročilo skupine na visoki ravni generalnemu sekretarju. To ni poročilo Združenih narodov. Generalni sekretar bo na osnovi tega poročila državam sam predstavil svoje izsledke iz tega, kakor sem dejal, tudi podjetništvo in zasebni sektor pripravlja ta poročilo eh, skupine oziroma podjetja, ki so sprejele globalni pakt. In tudi 60 agencij v okviru Združenih narodov sodelujejo in njihova delovna skupina je že pripravila nekaj poročil. V redu. V poročilu je neenakost sicer obravnavana posredno, zato ker je to povezano z merjenjem na agregatni ravni, ne pa, da bi zagotovili cilj v zvezi z zmanjšanjem neenakosti. Ne vem, če to sicer drži, ampak bojim se, da bi težko dosegli sporazum o nekem idealu za cilj enakosti. Kar zadeva univerzalni dostop do storitev, v zvezi s tem ni problemov. Na mednarodni ravni se lahko dogovorimo tudi o minimumu socialne zaščite, dogovorimo se lahko tudi o enakosti priložnosti. Vendar, ko začnemo govoriti o razlikah v prihodkih, tukaj se lahko pojavijo ideološke težave. Zato mislim, da bi lahko govorili le o zmanjšanju razlik. Ampak kakšnem zmanjšanju? Do ničle? Mislim, da je to utopično. Vsak drug cilj pa bi bil arbitraren. Zato lahko imamo zanimivo filozofsko razpravo o tem, ali bi morali imeti cilj v zvezi z zmanjšanjem razlik in potem moramo govoriti, koliko govorimo o enakosti, priložnosti, univerzalnem dostopno, dostopu do storitev in tako naprej. Tukaj ni problem. Ampak to sicer zastavljamo v obliki vprašanja in ne odgovora, ampak to po mojem mnenju razloži, zakaj skupina ni želela vključiti posameznega cilja za rešitev neenakosti mislim, da bi to lahko vključili v različne vidike, ne toliko v cilj, da nikoga ne pustimo zadaj, ampak ponavljam, novi cilji bodo obravnavani kot doseženi le, če jih bodo dosegli vsi deli družbe. In to veliko govori o tem, boju proti neenakosti. Morda ne o neenakosti na področju prihodka, ampak o vseh drugih oblikah neenakosti, naprimer izobraževanju, udeležbi in tako naprej. Gospod Berman in eh, vaše vprašanje. O tem lahko še veliko govorimo, ampak mislim, da je mednarodna skupnost zaskrbljena zaradi relativizma človekovih pravic. Združeni narodi pa seveda ustrajajo pri univerzalnosti človekovih pravic, to je deklaracija iz leta 1948, ne pa, da bi sprejemali nabor človekovih pravic, ki se razlikuje po kontinentih ali po skupinah ljudi. Ne, mislim, da imamo skupno srčiko, ki je še vedno univerzalna, ampak je ogrožena. Kako to poročilo obravnava mm, grožnjo, teoretično grožnjo? Mislim, da je poročilo v nekaterih delih zelo močno in poudarja univerzalno človekovih pravic. Naprimer, ko govorimo o spolu, predlagani cilji so vključeni v poročilo in to samo ilustrativno, mimo grede, to ne zadeva mm, samo razvojnih ciljev tisočletja. Ženskam želimo zagotoviti možnost, da se odeležujejo političnega življenja, kulturnega življenja, da se lahko uh, Eh, udeležujejo v civilne postopke in da lahko tudi dedujejo in tako naprej. Mislim, da so to močne besede in eh, nekaj od tega bi prav gotovo lahko vključili tudi v končno poročilo. Vendar to ni nujno, eh, da bo vključeno, ampak vsaka država bi morala spoštovati te univerzalne človekove pravice v tem besedilu mislim, da so univerzalne pravice omenjene in vsak posameznik je do njih upravičen, vendar končni pristop v zvezi s človekovimi pravicami eh, in razvojem še ni bil dosežen. Mislim, da je poročilo dobro, ampak s tem poročilom ne bomo pomirili strahov, da univerzalnost človekovih pravic ni več ogrožena. Gospod Berman, želite besedo? Izvolite. Hvala. Antonijo, rekli ste odgovorne vlade. Ali je lahko neizvoljena vlada odgovorna in ali je to način, da bi se izognili problemu, pomankljive demokracije v nekaterih državah. Govoriti je treba naprimer o volitvah, kajti pravica do izvoljene vlade je ena od teh temeljnih človekovih pravic. Želim, da poveste več o tem. Short reply. Ja. Kratek odgovor. Volitve so zelo pomemben korak na področju demokracije če vlada ni izvoljena, ni nujno to kršitev človekovih pravic, kajti izvoljene vlade so včasih manj pregledne kot neizvoljene vlade. Ampak mislim, da bi si morali prizadevati, da bi šli po poti k participativni demokraciji. Državljani morajo imeti besedo, da sodelujejo pri upravljanju ne samo enkrat na vsakih nekaj let, ampak tekom dela vlade najhujši primeri so seveda neodgovorne vlade. In uh, v zvezi s tem skupina na visoki ravni ni pripravila ciljev, naprimer, da bi morali odpraviti neizvoljene vlade. To sicer ni eksplicitno določeno, ampak če bi ljudem zagotovili svobodo govora, dostop do medijev in tako naprej, s tem posredno skupina zagovarja participativno demokracijo. Hvala lepa, sedaj pa še vsakemu od vas treh minut za vsakega, izvolite. Hvala lepa, kar zadeva upravljanje. In kako bi lahko dosegli izboljšave tam, kjer ni dobrega upravljanja. Žal nimamo strojev za to, vendar Do velike mere je to povezano z vprašanjem, ali so strukture na lokalni, regionalni in lokalni in mednarodni ravni ustrezne za to, da zaščitimo pravice ljudi. To so kulturne, socialne pravice in tudi pravice do razvoja. Mislim, da bi bilo dobro, če bi nadaljevali delo, ki smo ga že dosegli, naprimer pri pripravi na Rio plus 20 smo dobili zanimivo pismo nekateri poročevalci o človekovih pravicah v okviru Združenih narodov, bilo jih je 20, so pripravili sporočilo. Rekli so, da če imamo priporočila, bi jih lahko povezali z pravicami iz listine Združenih narodov. Ampak to bi moralo biti povezano z odgovornostjo. Kot eh, civilna družba mislim, da lahko prevzamemo tradicionalno vlogo, da smo neke vrste varuhi, da opozarjamo na kršitve človekovih pravic in tako naprej, lahko podpiramo lokalne skupine, ampak mislim, da bi morali oblikovati neke strukture, v okviru katerih bodo vsi akteriji odgovorni. In to velja na vseh ravnih, od eh, lokalne ravni do mednarodne ravni prav tako moramo dati možnost, da se bodo vsi lahko nekomu ali nekam pritožili. Delo bi moralo biti bolj obvezujoče. Hvala. Hvala, izvolite, minuta. Kar zadeva enakost. Enakost je prednostna naloga, ampak trenutno ji ne dajete toliko pomena. Sedaj je pomembna rast. O enakosti ne govorimo veliko, kot civilna družba omenja enakost, govorimo o kritičnem dejavniku uspeha. Enakost bi bila nujni element te ocene. Če ne bomo dosegli napredka pri zmanjševanju enakosti, potem ne bomo dosegli cilja. Zato je enakost tako pomembna. Kar zadeva vlogo civilne družbe in zasebnega sektorja mislim, da je treba upoštevati dva vidika. Najprej, kar zadeva modalnosti udeležbe v tem okviru in drugi vidik je udeležba v modelu samem. Kar zadeva modalnosti za formulacijo, trajnostni razvoj v okviru procesa Rio plus 20 je zelo pomemben, zelo dragocen. Upamo, da bo to podlaga ali predloga za nadaljne delo. Moj kolega bo govoril o sodelovanju, ampak eden od najpomembnejših elementov je, kako bi lahko poskrbeli, da bodo pravila poskrbela, da bo zasebni sektor prispeval bolj kot danes. Še posebej zato, ker razvoj ni prednostna naloga zasebnega sektorja. Skupno dobro je prednostna naloga vlade in vlada mora ugotoviti, kako bi zasebni sektor lahko uokvirili, tako da bi dela v korist razvoja. Določeni vidiki so bili omenjeni, ampak ne vsi, naprimer načela ragi. Tega sloh ni v poročilu. Hvala lepa, čisto kratko. Bom krajši od minute. Omeniti sem želel, da se moja organizacija imenuje World Vision zelo smo ponosni, po drugi strani pa tudi zaskrbljeni zaradi novega partnerstva, ki smo ga sklenili z zelo veliko multinacionalno kemično tovarno, zato da bi izboljšali prehrambeno vrednost hrane, ki se proizvaja v državah v razvoju. Zato da bomo, tako vsaj upamo, zmanjšati število otrok, ki stradajo. To je naš glavni poslovni model. Sicer ne vemo, kako se bo to razvijalo, vendar nekaj je jasno. V novem okolju je treba iskati inovativna nova partnerstva, drugače bomo postali nerelevantni. Hvala. <clears throat> Merci beaucoup. Uh, vous savez... Hvala lepa. Kakor veste, bo naš odbor v decembru poslal zelo veliko delegacijo v New York. Prepričana sem, da bo ta razprava pomagala naši delegaciji. Hvala lepa torej, da ste se danes oglasili pri nas. V redu, sedaj pa deveta točka. Gospodu Görencu bom predala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 allons aborder maintenant le point neuf concernant le mixage de prêts. kolegice in kolegi deveta točka kombiniranje nepovratnih sredstev in posojil za financiranje razvojne politike evropske unije v obdobju 2014 do 2020. Imeli bomo izmenjavo mnen in poročilo poročevalca Barta Stasa o nedavnem sestanku o razvojni politiki. Za to točko je predvidenih 10 minut. Po šestih mesecih tehničnega dela je Evropska platforma za komitiranje nepovratnih sredstev in posojil imela zasedanje 21. junija. Na zadnjem zasedanju našega odbora smo pripravili stališče, ki ga bo gospod Stas sprejel z eh, komisijo državami članicami in institucijami, oziroma finančnimi institucijami. Gospod Stas je danes tukaj, to je že zelo dobra novica glede na to, kakšna je odeležba danes. Hvala lepa, da ste se oglasili pri nas. Eh, dajem vam kar besedo, da nam lahko poveste več o tem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Zelo sem zadovoljen, da ste vi predsedujoči danes na osnovi prehodnih razprav v tem odboru. Želim povedati, da sem bil na zasedanju tudi v petek, tam je sodeloval sekretar JAT in tudi drugi generalni direktorati, države članice so prav tako bile prisotne, bile so zelo aktivne. Spregovorili so večkrat in tudi mednarodne finančne institucije so bile tam, Svetovna banka, EDF, Banka Sveta Evrope. Sploh nisem vedel, da ima Svet Evrope banko, tako da je bila to zelo dobra novica, tam so bili kot opazovalci. Tema razprave v petek je bila rezultat dela tehničnih skupin in njihovih priprav rekel sem, da to ni bila samo tehnična razprava, kaj ti po tehnični razpravi je treba sprejeti tudi politične odločitve. Sam sem opozoril na štiri zelo pomembne pomisleke, o tem smo že govorili. In sicer kombiniranje je treba združiti s cilji evropske razvojne politike. Lani oktobra sem dejal, da je odprava revščine nujno naš najpomembnejši cilj. Spregovoril sem o preglednosti, govoril sem tudi o tem, da je treba obveščati javnost o razvoju, o tem, kateri projekti so bili izbrani in tudi lastništvo partnerskih držav v okviru projektov je zelo pomembno. Zato sem opozoril tudi na vključevanje civilne družbe. Prav tako sem podal nekaj komentarjev v zvezi z upravljanjem teh sredstev. Mislim, da so države članice poskušale postopek ovirati, večkrat so spregovorile in eh, na koncu je bilo jasno, da je bil naš prispevek zelo cenjen. Gospod predsedujoči, časa ni veliko, lahko bi sicer govoril podrobneje o tem, kar smo slišali, ampak, če želite, pripravil sem tudi besedilo s specifičnimi točkami, ki sem si jih zabeležil, mislim, da imate besedilo pred seboj. Naj se sedaj ustavim ali naj govorim še naprej. To je nekaj, kar mi morate vi povedati. Vprašanje je torej, ali naj grem v podrobnosti ali pa je dovolj, da si preberete besedilo, ki smo ga razdelili. Gre za povzetek mojih besed v petek. Naj torej spregovorim podrobno. No, naj vam povem, če gremo v podrobnosti, bo to trajalo kar nekaj časa. Oui, je viens de... No posvetoval sem se s sekretarjatom v zvezi s tem. Mislim, da si lahko privoščimo še nekaj minut v zvezi s tem. To bo oduzelo par minut razpravi o proračunu, ampak mislim, da je zelo pomembno, da vam damo nekaj minut, zato da lahko omenite glavne dele tega dokumenta. Govoril bomo o desetih točkah. Prva točka razprave je dogovor o kombiniranju sredstev na področju razvojne politike. V besedilu iz tehnične razprave je najti priporočilo, ampak priporočilo je zelo nejasno. Rekel sem, da je to predpogoj. To je prva točka. Druga točka. Povdaril sem, kako pomembna je prioritet prioritizacija boja proti revščini. Na številnih področjih je veliko podarka danega infrastrukturi, energiji in prometu. To naj bi pomagalo pri boju proti revščini. Ampak sam bi si želel več, sam bi si želel neposredno posvečanje boju proti revščini. Tretjič omenil sem ex ante in ex post učinek v zvezi z revščino in okoljem. Naprej. Jasno sem povedal in eh, več držav članic se je s tem strinjalo, da morajo delegacije EU sodelovati pri izbiri projektov in ne samo sistematično, ampak tudi aktivno. kajti delegacije EU na mestu samem morajo imeti na voljo enake informacije kot civilna družba v zvezi z eh, izbiro mi, ki so na voljo. In še petič, omenjal sem že lokalno lastništvo. Govorili so o posvetovanju z državami partnericami, rekli so, da bi to moralo biti univerzalno, Sam pa sem rekel, da to ne sme biti univerzalno, ampak da mora biti celo pravilo. Šestič, posvetovanja z lokalnimi zainteresiranimi stranmi. Rekel sem, da bi prejemnike morali vključiti v izbiro kazalnikov, merjanje rezultatov in učinek na terenu. Sedmič, pri projektih screeninga sem dejal, da imamo več kazalnikov, ki so omenjeni v poročilu. Sam pa sem dejal tudi, da bi morali vključiti tudi nekaj kazalnikov iz razvojnih ciljev tisočletja, naprimer diferencijacija spolov. Prav tako se morajo kazalniki posvečati kakovosti, učinkovitosti, trajnostni, socialni vključenosti, spremljivosti, in okolju. In dejal sem tudi, da morajo prečni kazalniki vključevati merila preglednosti in odgovornosti. Kakor smo omenjali na prejšnjem zasedanju, dejal sem, da mora biti jasno, kar zadeva preglednost v zvezi z javnostjo, Eh, v splošnem. Jasno mora biti, kako se izbirajo projekte in javnosti, morajo biti na voljo informacije, da ko se projekt izbere, se organizirajo srečanja, zato da se zainteresiranim stranem zagotovijo vse potrebne informacije. Devetič, predzadnjič, dejal sem, da je treba organizacije civilne družbe vključiti v strateške izbire in v strateške odločitve, ki se sprejmejo. In še na koncu dejal sem, da morajo finančne institucije in podjetja, ki sodelujejo pri tem, spoštujejo okoljske standarde. In kakor je dejala gospa Žuli, tem podjetjem, ta podjetja morajo izpolnjevati tudi vse določitev v zvezi z davki, torej ne smemo si privoščiti utaje davko in tako naprej. Poskusil sem vključiti vse, o čemer smo govorili in imel sem občutek, da so komisija in drugi udeleženci bili pozitivno naklonjeni našim besedam, in uh, sam imam namen delo še naprej spremljati in ko bo prišlo do kakšnih sprememb, želim pripraviti spet poročilo. Ne vem, ali bo komisija kaj povedala, morda, izvolite. <clears throat> Hvala lepa. To je bilo res zelo korisno in poučno, zato hvala lepa, Bart Stas, za to da smo slišali, katere so ključne zadeve na tem zelo pomembnem sestanku. Mislim, da gre za povzetek vseh naših ukrepov in dejanj, ki so pomembni. Taj Zberman je prosil za besedo. Hvala. Hvala lepa za to kar smo ravno kar slišali in hvala lepa tudi za besedilo. Eno vprašanje. Seveda me zelo veseli, da je kombiniranje postalo tako pomembna metoda financiranja. Moram reči, da me je od leta 2008 dalje presenečalo, da je tako malo uporabe teh inštrumentov in veselim me, da se sedaj vedno več uporablja tudi kombinacij. Besedilo sem samo preletel in nečesa ne najdem. To pa je vprašanje, ali kombiniranje oziroma uporaba različnih finančnih inštrumentov vodi do tega, da se izda preveč evrov za pomoč, po drugi strani pa skrbi tudi to, da več kot bo kombiniranja, laže bo dobiti nek izgovor za zmanjšanje obsega mednarodne pomoči in sodelovanja na področju pomoči. Mislim, da se o tem treba pogovoriti. E- Hvala, Tajs.

pa morda bo sedaj nizozemska kabina lahko malo počivala. Uh, uh, to, kar je povedal gospod Stas, odraža večinoma razpravo. Zelo pomembno pa je, da na to platformo za kombiniranje gledamo kot na nekaj, kar je še v delu. In zato je na to treba gledati z vidika neke umestne rešitve petek smo imeli zasedanje, prvo zasedanje skupine za politiko. Pogovarjali smo se o izsledkih tehnične skupine, naslednji sestanek bo decembra in prva priporočila skupine za politiko lahko pričakujemo na začetku leta 2014 na podlagi dela tehnične skupine in na podlagi razprave, ki bo potekala v skupini za politiko. Parlament kot opazovalec v tej skupini, je tudi zelo dobrodošel opazovalec in več članov iz sekretarjata odbora Deve je sodelovalo na sestankih tehničnih skupin, veliko vprašanj, ki jih je omenil gospod Stas, so stvari, ki zahtevajo dodatno razpravo in verjetno, je to razpravo najbolje opraviti v teh tehničnih skupinah s pomočjo dvostranskih izmenjav, tudi s parlamentov in tudi v okolju sestankov skupine za politiko. Zelo nakratko, kar zadeva sodelovanje delegacij in civilne družbe. Delegacije EU že sodelujejo pri večini projektor in zahtevamo, da potekajo redna posvetovanja z delegacijami tudi pri pripravi projektov in želimo si, da bi vloga delegacij postala še močnejša. Vsekakor se strinjamo z tem mnenjem parlamenta in še zlasti v procesu identifikacije po verigi navzgor zahtevamo posvetovanje s partnerskimi državami in finančnimi inštitucijami. Tudi te bi morale poročati pri predlaganju projektov. Sicer pa menimo, da bi tudi lokalno civilno družbo lahko bolje vključili in menimo, in to smo naredili tudi večkrat, Želimo tudi tu nadaljevati z izmenjavami mnen s civilno družbo. Glede vprašanja fokusa na revščini in uporabe nepovratnih sredstev in posojil, tu je več vidikov in nekatera vprašanja, ki so bila postavljena, recimo ocena revščine ex ante in ex post, To zahteva nadaljno razpravo v zvezi s tem, kaj to pomeni, kako bi se to dalo narediti in kako daleč lahko gremo s tem, praktično gledano. Ob tem pa je treba povedati, da želimo pri kombiniranju inštrumentov nadalje razvijati tudi podporo majhnim in srednje velikim podjetjem, kar je seveda zelo pomembno za ustvarjanje delovnih mest in za zmanjševanje revščine. Več želimo narediti tudi v socialnih sektorjih in tudi na področju kmetijstva. Toliko za enkrat, razen če ni še kakih konkretnih vprašanj. Hvala lepa. Ob koncu te razprave imam samo eno drobno pripombo. Mislim, da imate sprav ko pravi, da kombiniranje sredstev ne sme postati alibi oziroma izgovor, zakaj zmanjšati uh, obseg sodelovanja. Propomba, ki se nanaša na kulturo, nekdo je dejal, da je kultura taka kot džem. Manj, kot je imate, bolj natanko jo morate razmazati. Za konec vam ponovno predajam besedo. V času razprave, ko je tehnična skupina 2 predstavila svoje rezultate, je bilo govora tudi o konceptu dodatnosti kako to meriti. To je zelo pomemben del razprave. In predstavniki nizozemske vlade so bili tisti, ki jih je to še zlasti zanimalo. In sam sem bil mnenja, da je treba temu posvetiti še zlasti veliko pozornost, glede na situacijo na nizozemskem in glede na to, da se nizozemska vlada vse manj vključuje v te stvari. Menimo, da ni potrebno slikati slike bolj rožnate, kot je v resnici. Verjetno boste kot eh, nizozemec tudi vi naklonjeni oziroma dovzetni za to. Sam sicer nimam mm, nobenih zapiskov, nobenih, nobenega opomnika v zvezi s tem, kar sem povedal v petek, vendar pa sem se dotaknil tega konkretnega vprašanja in mislim, da moramo zelo odblizu. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na točko 10 in sicer mandat za trialog. Glede na to, da še ni dokončnega dogovora med parlamentom in svetom glede novega večletnega okvira, lahko rečemo, da Evropska komisija ni predstavila osnutka proračuna, dejala je, da bo v sredo, torej pojutrišnjem, predstavila svoj osnutek napovedi proračuna, kar je zelo podobno osnutku pr proračuna. In 1. julija naj bi sprejeli osnutek mandata za trialog in ta mandat naj bi bil potrjen z enostavnim glasovanjem za ali proti 11. julija na odboru za proračun. Običajni postopek z poročilom in mnenji iz drugih odborov tokrat oziroma letos ne bo veljal. Mi bomo sodelovali tako, da bomo v dopisu o proračunu izrazili svoje prioritete. Gospod Cortes Lastra je pripravil osnutek mnenja in sedaj bomo o osnutku tega dopisa razpravljali. Žal, gospod Cortes Lastra danes ne more biti z nami, gospod Berman ga danes zastopa. Izvolite, beseda je vaša. Predsednik, me... Hvala lepa še enkrat, gospa predsednica. Moje, moj opomnik je v angleščini, zato bom tudi govoril angliško. To so opombe, ki bi jih Ricardo Cortes Lastra, ki bi sedel na moji desni, prebral, zato bom to naredil na mesto njega. Kar zadeva postopek in vsebino osnutka dopisa odbora Deve, odboru za proračun. To je dopis, ki ste ga prijeli danes do povdan. Najprej v zvezi s postopkom. Letos moramo improvizirati zaradi nenormalne situacije, vendar še vedno nimamo osnutka proračuna. Naš sestanek je zadnji, preden bomo naš Dopis morali odposlati, še vedno ne vemo, kaj komisija predlaga za naslednje leto kot proračun EU. Naš poročevalec Kortes Lastra meni, da bo naš input za proračun najbolj učinkovit, če vključimo pripombe o predlogu komisije, ki pa bo predstavljen po jutrišnjem. Želimo čim prej opraviti razpravo, potem ko prejmemo osnutek od komisije. O pomoči sekretarjata bomo lahko potem dali svoj input odboru Deve čim prej. To predlaga gospod Kortes Lastra, torej da počakamo dva dni, dobimo predlog komisije in na to e, finaliziramo ta osnutek dopisa. Kar pa zadeva vsebino pri trialogu. Bomo govorili o vrsti postavk mi bi morali zagovarjati raven financiranja za človekoljubno pomoč in razvojno pomoč. To mora biti ključna funkcija našega dopisa, ki ga bomo poslali v zvezi s proračunom. Evropske proračunske razprave tečejo o rezih, zamrznitvah, utemelitvah za to, vendar pa ni utemelitve za to, da bi varčevali na plečih najbolj revnih in najbolj obupanih. Soočiti se moramo z globalnimi izzivi, z revščino in zato bi morali vedeti, da tu ne smemo varčevati. Lažne utemelitve, zakaj je treba znižati človekoljubno pomoč, recimo, da potrebujemo denar za podnebne ukrepe, kar seveda drži, ampak kot je bilo dogovorjeno pri okvirni konvencijo za podnebne spremembe, bi denar v ta namen moral biti dodatni denar. In podnebni ukrepi predstavljajo in sestavni del. Potem mobilizacija posojil s kombiniranjem lahko dejansko nadomesti nekatere oblike financiranja. To je stališče, ki ga Evropski parlament zavrača. In tu se dotikam razprave z Bartom Stasom. Mislim, da lahko iz držav z srednjim prihodkom sprostimo veliko denarja. To ne drži. Namreč večina revnih živi v teh državah in zato menimo, da če delo, ki ga smo ga opravili do sedaj, želimo nadaljevati, potem ne smemo žrtvovati rezultatov. Zato moramo ohraniti naše obljube, se držati naših zaves. In če tudi je veliko kritik, je tudi veliko podpore. S tem, da dodamo pripombe k predlogu komisije, ko ga bomo enkrat prijeli, bomo lahko poslali močno in učinkovito sporočilo odboru za proračun. Hvala lepa. Eh, merci beaucoup. Najlepša hvala. Želi kdo besedo glede proračuna za leto 2014? Če ne, dajem besedo Evropski komisiji. Želite podati kak komentar, gospa Marija Angeles? Hvala lepa. Kot je že bilo povedano, mora komisija v skladu s pogodbami do 1. julija dati predlog in tudi naš komisar bo predstavil predlog do srede. To je vse, kar sem imela povedati. Euh, <coughs> Gospod Berman, želite še kaj povedati ob zaključku? Ne. Jemljem na znanje, da obstaja vsaj upanje, da nam našega proračuna ne bodo zmanjšali in da še zlasti, kar zadeva nujno pomoč, človekoljubno pomoč. Bo glede na mednarodni položaj ostalo dovolj sredstev. Ampak žal, če pogledate mednarodno situacijo, vidite tudi, da se potrebe niso zmanjšale. Hvala torej vsem, prehajamo na glasovanje. Lepo prosim, da pripravite svoje glasovalne kartice. Opravili bomo preizkus. Euh, euh, D'accord. Et on est combien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 se bo to glasovanje obneslo. Glasovalo bomo o protokolu med Evropsko unijo in Republiko Kiribati. To je poročilo Neuser. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In sedaj, kdo je za celotno poročilo, kot je spremenjeno? Proti? Vzdržani, sprijeto. Glasujemo elektronsko. Le vot elektronik. Elektronsko glasovanje je zaključeno. 6 avec 16 za za še enim prištetim glasom in 4 proti. Bo me sindiki. Nam lahko kar ustno poveste, ali ste za ali ste proti. Merci beaucoup. Dobro, potem imamo pet glasov proti. Peut-être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 Sedaj pa ustni predlog spremembe, številka 3 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 4. Predlog spremembe 4. Po delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto.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 Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest. Za. Poti. Vzdržani. Sprijeto. Amanma sedem. Glasovanje po delih. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprijeto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 sedaj pa lahko gremo do 18. Ne, ne želite. 16 za, proti, vzdržani, sprijeto. 17 za, proti, vzdržani, sprijeto. 18 za, proti, vzdržani, sprijeto. 19 za, proti, vzdržani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 21 oziroma 20, drugi del elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Predlog spremembe 21. Podelih prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Ne? Opravičujem se, morda sama nisem videla dovolj dobro. Glasujemo elektronsko. Predlog spremembe 21. drugi del. Glasujemo. Eh, Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Dvaindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo še o celoti za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo še elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto soglasno. Čestitke poročevalcu, gospodu Hrvatskoj. Tomazu Kaminskemu. Sedaj pa si bomo ogledali mnenje Filipa Kačmareka. Sprememba direktive o kakovosti goriva in direktive o energiji iz obnovljivih virov. 31 et après. Alors, après le vote, on va ranger celui-ci. Okay, je comprends. Bon. <clears throat> Donc, euh, amendement. Dobro. Predlog spremembe 10. Za. Proti. Vzdržani. Glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno zavrnjena. Predlog spremembe 11 za proti vzdržani sprejeta. 12 za proti vzdržani sprejeta. 13 za proti vzdržani sprejeta proti vzdržani sprejeto. Kompromis ena za proti vzdržani sprejeto. 14. Po delih, najprej prvi, za, proti, vzdržani, sprejeto. 15. Drugi del? Kje je to? Dobro za, proti, vzdržani, zavrnjena. 16. Za, proti, vzdržani, sprijeto. 17. Po delih, prvi del, za, proti nasproti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21. Podeljih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 22. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Pravičujem se, zmotila sem se. Naprej, 23 podeljih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, vzdržani, sprijeto. 25 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprijeto. 26 za, proti, vzdržani. Sprijeto. Osemindvajset za, proti, osemindvajset za, proti, vzdržani, sprijeto. Devetindvajset za, proti, vzdržani, sprijeto sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Zavrnjeno. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 oziroma 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani. Se upravičujem. Glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. Il manque une voix. Le vote est clos. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 41 za v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani zavrnjeno. Drugi del za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe je 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani. Sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Nisem prepričana. Preverimo elektronsko. Glasujemo. Lepo teklo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Oseminštirideset za, proti, vzdržani, sprijeto. Dobro, preverimo. Predlog spremembe 48. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 49 za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 50 za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko, glasujemo. 53. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Štiriinpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Petinpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti vzdržani sprejeto, 58 za, proti vzdržani sprejeto, 59 za, proti vzdržani sprejeto, 60 za, proti vzdržani sprejeto, 61 za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani zavrnjena. 62 za, proti vzdržani zavrnjena. Sedaj glasujemo še o celotnem mnenju, kot je bilo spremenjeno, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeta. Še elektronsko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 20 glasov za, en proti, tri je vzdržani. Čestitke poročevalcu, gospodu Kačmareku. C'est tout. Voilà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 DCI oziroma